Friends, we start uh, this second part of the employment meeting today. Uh, we will vote on two uh, EGF letters. Pozdravljeni, najprej imamo glasovanje o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji. Dve mnenji moramo sprejeti. Prvo se nanaša na Galicia wearing apparel. Tukaj imamo predlagano spremembo k prvem odstavku. Kdo je za? Proti? Uh, Vzdržani? A, mislim, da bo to treba preveriti. Glasujte, prosim. In konec glasovanja. and it's carried by 38 votes. No, sorry. Sprejeto oziroma zavrnjeno z 29 glasovi proti. Tako kot smo si to želeli. Potem pa še imamo predlog Guengel. Glede novega odstavka 3a, kdo je za? Proti. Vzdržanje. Zavrnjeno. Ajde predlaga novi odstavek pri 3b, razum, prav v tem, sržani sprijeto. QNGL predlaga novi odstavek 3c, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno. In potem glasujemo o pismu, ko tako spremenjeno, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno. Elektronsko moramo to glasovati, mm, tako da pritisnite ustrezen gumb ali tipko. Uh, Sprijeto 40 za, en glas proti. Potem imamo še mnenje glede mobilizacije mm, sklada za prilagoditev globalizacije za primer Eriksona. Na švedski predlog, kdo je za, o celotnem pismu glasujemo. Prosimo, da elektronsko glasujete. Glasujte, prosim, in zdaj je konec glasovanja. Štirideset glasovi za in en proti. That's all. That means that we can. To je vse in lahko nadaljujemo. In bomo imeli več eh, časa za eh, osmo točko na dnevnem redu. Pozdravljamo komisarko Marijan Tyson, ki je danes z nami in nam bo predstavila predlog komisije o preglednih in predvidljivih delovnih razmerah v Evropski uniji. Potem pa bom dala besedo vam za vprašanja in komentarje. Gospa Tyson, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, drage poslanke in poslanci, hvala za vabilo da vam lahko predstavim naš predlog glede preglednih in predvidljivih delovnih razmer. Gre za en od eh, konkret, ena od konkretnih nalog na področju stebra socialnih pravic. To ustreza tudi parlamentarno prošnjo, da se lotimo vprašanje delovnih pogojev v eh, luči novih oblik zaposlovanja. Dve resoluciji ste sprejeli na to temo prejšnji teden glede stebra socialnih pravic, gospe Rodriguez in še glede delovnih eh, pogojih in eh, prekarnega dela, poročevalec gospod Stilikiotis. Obe resoluciji se nanašata na potrebo po obravnavi delovnih pogojev na evropski ravni. Zašita pravic eh, delojemalcev in izboljšanje delovnih pogojev je bilo vedno jedro evropskih politik, kar smo razvijali skupaj z poglabljanjem notranjega skupnega trga, zato da bi mogoče enake pogoje za eh, podjetja in izboljšali delovne pogoje za milijone delojemalcev posod po Evropi. Zdaj je čas, da naredimo še en korak v tej smeri. Naš predlog posodablja obstoječa pravila glede delovnih pogojev z specifičnim ciljem zagotavljanja da bodo vsi delavci, vključno tis, s tistimi v netipičnih delovnih razmerjih, eh, nekaj dobili eh, zaradi eh, preglednih in predvidljivih delovnih razmer. Ta predlog posodablja obveznost po informiranju vsakega delavca glede delovnih pogojev na osnovi direktive opisni izjavi, ki se bo s tem spremenila. Drugič, predlog bo prilagodil evropski okvir na eh, pogoje novega delovnega sveta in zagotovil, da bodo vsi delavci imeli temeljne pravice. Zato določamo minimalne poštene delovne pogoje za vse poklice, za vse eh, pogodbe o delovnih razmerih posod po Evropi. Seveda to ne preprečuje oblikovanja novih eh, oblik zaposlovanja, kar pomeni inovacijo in razvoj. Cilj je vzpostaviti okvir, v katerem se lahko še naprej razvijajo nove oblike zaposlovanja, pri čemer pa imamo jasno opredeljene pravice za delojemalce, ki jih bodo lahko tolmačili tako inšpektori kot tudi sodišča. To pa bo pomenilo tudi eh, enako ko pravne pogoje za podjetja. Imeli smo tudi dvostopensko posvetovanje z socialnimi partnerji o spremembah direktive o pisni izjavi. Socialni partnerji niso našli nekega skupnega dogovora, eh, zato je komisija pripravila ta predlog. Eh, ta predlog, eh, ki ga je oblikovala na osnovi posvetovanj s socialnimi partnerji. Naj predstavim osnovne elemente najprej kar zadeva področje uporabe. Pomembno je, da na fleksibilnem in sodobnem trgu dela vsi delavci dobijo popolne informacije glede osnovnih pogojev eh, zaposlitve. V skladu s trenutnimi eh, pogoji države članice opredelijo, katere delojemalce je treba obvestiti o tem. Zato določene kategorije delojemalcev niso vključene naprimer eh, pogodbe eh, za nič ur ali na poziv in kaj podobnega. Vse to vodi v prekarno zaposlitev. Naš cilj je omejiti možnost izključitve delavcev iz zaščite, ki jo ponuja direktiva zaradi tega. Obseg uporabe direktive eh, na osebni ravni oblikujemo glede na sodno prakso Evropskega sodišča. Vse osebe, ki za določen čas opravljajo storitve za neko drugo osebo, za dogovorjeno domestilo, je vključena v področju uporabe te direktive. Ta direktiva bo za zagotavljanje univerzalnih pravic delovcev omogočila vključitev vseh kategorij zaposlenih. Mogoče boste vprašali, kaj pa je z samozaposlenimi in neopredeljenimi. Videli bomo, kako uporabiti e, orode, ki jih imamo na volje, da ugotovimo, ali so njihove pravice spoštovane. Če delajo, potem e, se morajo obravnavati kot e, zaposleni. Trenutno govorimo o dveh, treh eh, milijonih eh, zaposlenih, ki imajo zdaj pravico do pisnih, eh, pisne izjave glede delovnih pogojev. Predlog je posodobil tudi informacije, ki se morajo posredovati delavcem poleg obstoječih zahtev se to nanaša na usposabljanje, nadure, določanje delovnega časa, kjer ni e, stalnih ur dela. Delovce je treba tudi obvestiti o njihovih socialnih pravica in socialni zaščiti. Informacije je treba posredovati najkasneje prvi dan zaposlitve, ne več e, čez dva meseca, kot to predvira trenutna direktiva. Vključili pa smo še nekaj bistvenih pravic, ki se nanašajo na cilj zagotavljanja delavce minimalno stopnjo predvidljivosti z ustrezno eh, gotovostjo in transparentnostjo. To ni bilo predvideno v direktivi opisni izjavi, ki obstaja že toliko let, od leta 1991. Predskusne dobe so omejene na šest mesecev, razen če je daljše obdobje upravičeno zaradi narave dela, če gre za menedžersko delo ali pa če gre za podaljšanje podaljšači bolezni. Načelo pet pomeni, da mora biti vsako obdobje razumno drugo je pravica delati sporedno za več eh, delodajalcev. To pomeni prepoved eh, klauzule o ekskluziv, ekskluzivnosti in vključitev klauzule o kompatibilnosti. Nihče ne bi smel biti vezani za klauzulo o ekskluzivnosti zunaj delovnega časa. To ne omejuje. Mm, delodajalcev pri opredeljevanju klauzul o nezdružljivosti, vendar mora biti to objektivno utemeljeno, naprimer zaradi varovanja poslovnih eh, skrivnosti in podobno. Ne bom jasna. Pogodbe za eh, nič ur ne smejo vključevati nobene klauzule o, o ekskluzivnosti. Potem pa še tukaj pravica do predvidljivosti dela. Delavci morajo vnaprej vedeti, kdaj so dolžni delati in tako lahko eh, vedo, kdaj lahko iščejo dodatno delo ali skrbijo za družino. To je pomembno za vse, ki imajo zelo eh, raznolike delovne čase, eh, sploh ko gre za zaposlitve po potrebi. Ne govorimo o občasnih nadurah, govorimo o delojemalci, ki so odvisni od delodajalca, ki jim ponuja delo. Ti eh, delavci morajo poznati referenčne ure in dneve, kjer lahko pričakujejo delo. In morajo biti v razumnem času naprej obveščeni o tem, kdaj bodo delali. Spostavljamo tudi pravico po bolj stabilnih delovnih razmerjih in uh, zahtevo po pisnem odgovoru od delodajalca v skladu z vašo resolucijo je določena prožnost koristna za eh, pokrivanje potreb z delavci, ko je to potrebno, vendar to skriva nevarnost, eh, da delavci ne, nimajo ustreznih pravic. Dialog za dialog med delavci oziroma delojemalci in delodajalci, smo predvideli, da delojemalci zahtevajo bolj zanesljive oblike zaposlitve in da dobijo pisno izjavo od delodajalcev, ki so zapisane ni pogoji in zahteve zaposlitve. Potem pa imamo še to področje brezplačnega obveznega usposabljanja, kjer morajo delodajalci ponuditi usposabljanje delojemalcev, morajo zagotoviti, da ga ponudijo tudi tujcem, ki niso standardno zaposleni pod enakimi pogoji in stroškov ne smejo zaračunavati delojemalcem. Zato, da bi lahko to resničevali, smo sprijeli ukrepe za izvajanje ukrepov To so upravni postopki in tudi pravico do pritožbe v primeru neustreznega ravnanja in eh, deljeno dokazno breme. Želimo zagotoviti niz minimalnih eh, poštenih delovnih eh, pogojev oziroma razmer za vse delovne pogodbe oziroma pogodbe v delo. Čim prej bo treba ukrepati in eh, na vas računam, da boste svoje delo pravili še v tem mandatu Evropskega parlamenta. Kot veste, je Evropski svet že začel z razpravo o tem predlogu in pripričana sem, da bomo prišli do eh, splošnega pristopa do konca bolgarskega predsedovanja. Kot vedno smo pripravljeni ponuditi zakonodajno podporo in vsako drugo podporo tako da bi prišli do obravnave do konca tega leta. <laughs> Uh, v Göteborgu smo se uh, zavezali za vzpostavitev Evropskega stebra socialnih pravic in to je bilo pomembno sporočilo za vseh evropskih institucij, našim državljanom in svetu, da se v Evropi skupno zauzemamo eh, za socialne vrednote, zato moramo še naprej sodelovati in dodati pomemben del v mozaiko mm, naših eh, socialnih pravic za delojemalce. In spodbujati moramo pošteno družbo v prihodnosti kot tudi v sedanjosti. Zdaj pa sem na voljo za vaše vprašanje. Uh, hvala lepa, hvala lepa za ta uvod, gospa uh, Tyson. Takoj se bomo uh, posvetili razpravi in zdaj imajo besedo koordinatorji. Kot prvi najprej predajam besedo gospodu Kasi. Prosim vas, da se omejite pri času. Uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa, gospa komisarka, za predstavitev. Direktiva bo predpisala delovne pogoje tudi za nove oblike mm, zaposlovanja in fleksibilne pogodbe o delo. Mnogi delajo v takšnih razmerih, eh, ne da bi to želeli, zato ker so to edine možnosti za zaposlitev ali ne bo direktiva te fleksibilnosti uničila, ali ne bo ta direktiva škodna za prožnost na trgu dela. Hvala. Javier Lopez, you are the next one instead of Agnes Jungerius. Please. Na mesto gospe Jungerius. Uh, eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka, naša skupina. Bi rada močno pozdravila pobudo komisije. Mislim, da to je ena najpomembnejših eh, pobud eh, na področju socialnih pravic. Eh, ta komisija in ta parlament se bo soočila z velikim izzivom. tukaj imamo priložnost, da ukrepimo pravice delavcev in se borimo proti nepredvidljivosti na, na delovnem mestu. No, to je nekaj, kar vidimo na trgu dela, tudi posod. No. And then have a common ground, uh... In to je nov fenomen v naši družbi. Zato moramo zagotoviti enake pogoje za vse, vsaj minimalne standarde. Na ta način eh, bomo ponovno pridobili legitimnost v očeh naših državljanov. To je eh, močen socialni signal Evropske komisije. Zato pozdravljamo to pobudo in predlog komisije. S to pobudo se bomo lahko soočili tudi z novimi trendi na uh, trgu dela. Zakaj? Gospodarsko okrevanje je tukaj, ampak uh, trg dela se tudi spreminja. Imamo nove oblike zaposlovanja. vedno več eh, delavcev je ranljivih, imamo ekonomijo platform, samo zaposlitve, dolgo pripravništvo, brezplačno pripravništvo. Vsi ti trendi so na trgu dela in eh, ta pobuda je priložnost, da se soočimo s temi novimi trendi sploh pri atipičnih oblikah zaposlitve. The, the Seveda pa direktiva tudi omogoča uveljavitev teh pravic in minimalnih standardov. Zagotoviti moramo, da se bodo ti delovni pogoji tudi uresničevali. Hvala lepa. Prepričan sem, da bomo pozitivno sodelovali in to je seveda eh, ključno delo vseh evropskih institucij. Hvala lepa, gospod McIntyre ni tukaj. Izvolite. Hvala lepa. Rada bi se pridružila vprašanju, ki ga je prej postavil gospod Kasa in sicer ali ne bo ta direktiva spostavila eh, situacijo, v kateri bo prožnost eh, omejena. In tukaj bo več možnosti za delo na črno, za nelegalne oblike zaposlitve. S tem ne bi dosegli cilja, ki smo si ga zastavili in sicer več pravic za delovce. Na mesto tega pa bi to vzpostavilo več ovir za delojo dajalce in eh, ogrozilo delavce prej, kot bi jim pomagalo. Then we go to uh, uh, Mr. Calvi Shambo. ki je prav tako poročevalec eh, na to temo. Mr. Floor is yours. Izvolite. Merci, madame la présidente. Je vais parler en français. Najlepša hvala, gospa predsedoča, govoril bom v francoskem jeziku. To je namreč jezik, ki ga obvlada tudi naša gostja, tako da se ne bom poslužil španščine. Slabe novice imamo, gospa komisarka. Parlament me je namreč imenoval za to področje. Ne vem, če je to za vas veselje. Za me bo seveda veselje, da bom ponovno uh, lahko sodeloval uh, z vašo ekipo. Pazil bom pri uh, teh stvarih, zato ker je moja naloga ta, da upoštevam vse različne interese. Ampak, kar se tiče socialnih pravic, je pred nami prvi korak, ki je izjemno pomemben, po mojem eh, mnenju. Evropska unija bo delovala zgolj, če bo socialna, če bo videti socialna, zato je treba eh, načela tudi izvajati. Ne sme ostati zgolj pri besedah in eh, z delom je treba začeti takoj. Veseli me, da ste ta načela tudi omenili. večina uh, teh načel se mi zdi sprejemljiva. No, seveda bo treba uh, prebrati vse podrobnosti, analizirati uh, težave pri izvajanju, ampak uh, izziv, ki je pred nami, je različnost naših držav. Različne strukture imamo, različne situacije v državah članicah. Ne gre zgolj za oblikovanje horizontalnih minimalnih eh, pravic, to je nuja za eh, področje socialne. O tem smo govorili tudi dopoledan v razpravi z Eurofondom. Na nas je, da zgradimo socialni model, v katerem, v katerem želimo eh, živeti. In ta model, naš evropski model, je drugačen kot ameriški, drugačen kot kitajski in tako naprej in tako dalje. Interesov je sicer veliko, ampak interes oziroma namen tega domen, dokumenta je, da eh, predstavi neke smernice, neke temelje, na podlagi katerih bomo na to lahko gradili eh, socialno zakonodajo, zakonodajo na področju socialnih pravic v Evropski uniji. To je torej osnova. Govorili ste na to o obveznem izobraževanju, o eh, minimalnih standardih in tako naprej. Seveda bo treba prebrati eh, dopise, prisluhniti bo eh, treba delodajalcem in delojemalcem, ki si niso vedno enotni. Tega se zavedam. Prihajam iz skupine Alde. Eh, in skupina Alde je že oblikovala knjižico o eh, socialnih razsežnostih v 21. stoletju. To vam lahko tudi posredujem. Upoštevati bo treba tudi stroške, tudi eh, ekonomske vidike. Nek idealen evropski sistem je na teoretični ravni seveda nekaj popolnoma normalnega, ampak pomembno je, da je takšna teorija tudi izvedljiva, da imamo v rokah nekaj, kar lahko eh, v praksi deluje. Potrebujemo neko evropsko solidarnost, tudi z vedika eh, gospodarstva, zato da bomo imeli te minimalne socialne standarde. Ko, kolegi in kolegice mi bodo seveda pomagali pri mojem delu, eh, Eh, sama pobuda je odlična, ideje so dobre, sedaj pa je na nas, da začnemo z delom. Hvala, gospa komisarka. Eh, <clears throat> eh, hvala lepa. Zdaj je GU NGL. Rina Runjakari je naslednja. Hvala lepa, pozdravljeni gospa mm, komisarka, hvala lepa, da ste nas obiskali in nam predstavili ta predlog. Strinjamo se z cilji, ki jih eh, zasledujemo. Želimo si trg dela, kjer eh, delovci poznajo svoje pravice, to je nosilni sebr eh, gospodarstva, zato pa potrebujemo tudi močne sindikate, ki se bodo z delodajalci dogovarjali za dobre pogoje tudi glede mm, delitve dela. Vendar moramo biti kot zakonodajalci previdni. Ne smemo se vmešavati v kolektivne pogodbe. Kolektivne pogodbe predstavljajo jedro varnih delovnih razmeri. Delovni čas se določa v teh pogojih, delojemalci dobivajo varne pogodbe vendar pa eh, moramo poskrbeti tudi za fleksibilnost za eh, delodajalce. Mm, ta predlog lahko ima prednosti, pa tudi slabosti, kajti predlog eh, posega neposredno v kolektivna pogajanja. Zato me zanima, kako mm, komisija gleda na to kritika, da se komisija tukaj vmešava v mm, kolektivne pogodbe. Hkrati pa me zanima, Ali menite, da bi ta direktiva lahko pripeljala do tega, da bo v končni fazi Evropsko sodišče odločalo o upravičenosti kolektivnih pogodb, lahko postanejo eh, kolektivne pogodbe neveljavne zaradi tega, ker ne ustrezajo določilom eh, direktive. To bi me zanimalo. Hvala lepa, gospa Žanoka za zelene. Hvala lepa. Spoštovana gospa komisarka, naša skupina pozdravlja ta novi predlog. To je korak v resničevanju zaveze po vzpostavitvi Evropskega stebra socialnih pravic. Še posebej naj omenim, da je direktiva usmerjena v pravice delavcev in eh, vzpostavlja osnovo za zagotavljanje boljših pogojev za delojemalce sploh v nestandardnih eh, oblikah zaposlitve in prekarnih zaposlitvah, eh, omogoča boljšo zaščito delavcev tudi eh, na začasnem delu. Zdaj pa vprašanja in nekaj komentarjev. Direktiva ne vključuje vajencev in tistih preizkusnih dobi, zakaj je tako. Prav gotovo bomo sami vložili predloge, da bi razširili osebno področje uporabe. Potrebujemo tudi bolj konkretno besedilo glede pravice do pritožbe. Mm, ta, ti členi so zelo splošni in nejasni v trenutni obliki. Poleg tega mislimo, da moramo razjasniti, kdaj in kako je treba informacije posredovati delo jemalcev glede delovnih pogojev. In to je tudi moje vprašanje. Besedilo namre, ki ga imate trenutno v direktivi, ne odgovarja na to vprašanje. A se ta informacija posreduje preden se pošlje eh, pogodba o delo ali v trenutku, ko se podpiše pogodba o delo? Še eno vprašanje, kako ali zadošča za sama pogodba v delu ali ali je treba te pogoje vključiti kot del pogodbe v delu. In če pogodba vključuje tudi možne napotitve delavca, potem bi morali vključiti tudi to informacijo v pogodbo delo. Okrepiti pa bi morali tudi vlogo socialnih partnerjev, še posebej. Ko naj bi bi nam to pomagalo krepiti njihove pravice. Imamo celo vrsto določb, kjer bomo vložili svoje predloge sprememb, nas pa zanima tudi vaše mnenje glede teh zadev. Then I'll give the floor to Laura Agia, EFDD. EFD, Laura Agia. Hvala lepa, gospa predsedajoča, hvala lepa, gospa komisarka, za te prve besede o delu, ki je pred nami. Strinjamo se s tem predlogom. Gotovo bomo našli način, eh, da se bomo o predlogu vsi strinjali. Eh, želimo si tudi, da bi močneje zaščitili pravice delavcev. Um, glede nekaterih stvari pa se tudi čudim in želela bi si, če bi komisarka povedala nekaj več o treh zadevah. Torej, um, breme uh, za podjetja, zlasti za majhne in srednje velika podjetja. Za kakšno upravno obremenitev bo tukaj šlo? ko bodo podjetja izvajala direktivo. Potem drugič, delavci, ki nimajo kolektivnih pogodb. Kako bo ta direktiva, eh, kako se bo ta direktiva za nje izvajala? In še zadnja točka, kako bi zagotovili jamstva tudi za tista dela, ki jih ne pokriva ta direktiva. V mislih imam naprimer praktikante in vajence, ki jih eh, ta direktiva ne zajema. Dobro vemo, da eh, se prav ti ljudje pogosto izkoriščajo, praktikanti in eh, vajenci dobro bi bilo imeti jamstva tudi za te kategorije zaposlenih in to bi gotovo prineslo prednosti. In potem bi rada dodala še eno stvar, rada bi omenila samostojne, samozaposlene delavce. Ti delavci so zajeti v direktivo. Toda tam, kjer jih nacionalna zakonodaja ne ščiti specifično. Na kakšen način bo lahko ta direktiva nadomestila nacionalno zakonodajo in na kakšen način bomo izvajali to direktivo za to kategorijo, ki je manj regulirana na nacionalni ravni. V mislih imam naprimer eh, Italijo. Hvala lepa. Gospod Mahtan je naslednji. C'est Madame Mélin qui va prendre okay, la parole, si vous please, voulez bien, Madame la Présidente. Please take the floor. Merci, merci. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Hvala, gospod komisarka, da ste predstavili ta dosje o preglednih in predvidljivih delovnih razmerah v Evropski uniji. Ta dosje je zelo pomemben, saj bo vplival v veliki meri na pravice delojemalcev in delodajalcev na nacionalni ravni. Ta mehanizem se zdi eh, zelo eh, zahteven, eh, zelo rigiden, marsikaj bo spremenil in ni nujno, da bodo delodajalci našli svoje mesto v tem mehanizmu. Že sedaj je zastarel glede na tehnološki razvoj v Evropi. Na to je treba paziti. Interes delavca je, da ima dobro delovno okolje, ampak tudi preprosto, da dela. In lahko rečemo, da eh, smo sedaj deset let po eh, krizi, ampak eh, ko si pogledamo te stvari, vidimo, eh, da zaostajamo za preostalim eh, svetom. Ko si pogledamo, naprimer, kupno moč eh, držav evromočja, se naši skupini zdi, da bi bilo bolje, da uh, omilimo tiste uh, direktive, ki otežuje življenje delodajalcem, preden ustvarjamo dodatne mehanizme, ki bodo marsikaj uničili. Kot prejšnje odločitve v zadnjih 50 letih, tudi ta ne bo dobra za delavce, še posebej za delavce v evromočju. Hvala, gospa. Thank you. Hvala lepa. Gospa Jangerius, hvala lepa. Being here. Hvala lepa, komisarka, da ste danes z nami. Vaša vloga tu je zelo pomembna in to mi je všeč. Imela bi vprašanje po opredelitvi delavca. Tukaj je sedaj rečeno sledeče. To je fizična oseba, ki za določeno obdobje zagotavlja storitve eh, po eh, nareku druge osebe in sicer za plačilo. Sedaj imamo eh, tudi druge oblike dela, naprimer delo preko platforme in tudi to bi morali vključiti v direktivo. Mislim, da je vprašanje sledeče. Torej, ti eh, deli, delavci na platformi so avtonomni delavci, bolj ali manj. In zanima me, ali jih bo ta opredelitev pokrivala ali ne. Kajti, če ta zaposleni opravlja svoje delo samostojno in ne dela po navodilih drugih, ali ta opredelitev ne izključuje eh, delavcev preko platform. Uh, uh, uh, In drugo vprašanje je sledeče. Eh, rekli ste, da gre tukaj za minimalne standarde. Direktiva v 19. členu govori o bolj eh, ugodnih pogojih. Ali bi lahko pojasnili oziroma jasno povedali, da je to eh, niz minimalnih eh, pravil in da seveda lahko države članice na eh, nacionalni ravni zagotovijo daljši seznam zahtev po informacijah. Hvala lepa. Sedaj pa bi rada sama nekaj povedala. Jaz tega predloga v sedanji obliki ne morem podpreti. Socialni partnerji na švedskem, torej obi strani, pa tudi vse politične stranke v moji državi zavračajo ta predlog. Ne moram se spuščati v podrobnosti, ampak eh, rada bi omenila, kaj je problematično. Torej, evropska opredelitev zaposlenega in eh, delodajalca. Eh, to je sistem kolektivnega pogajanja, vsaj to velja za mojo državo, kajti mi tam zagotovimo opredelitve, ki se lahko prilagajajo spreminjajočemu se trgu dela in pa nacionalnim danostim. Poleg tega bi to lahko zadevalo tudi davčno pravo, kjer pa Evropska unija nima pristojnosti. To je torej ena od točk, ki bi jih rada omenila. Lahko bi dodala še nekaj. Eh, sindikati, politične stranke se bojijo sledečega. Torej, socialni stebr je seznam splošnih načel in v ta načela se postavijo pod vprašanj zaradi tega um, podrobnega predloga. Tega pa je težko, ta predlog je pa težko vključiti že v obstoječe modele. Kritiki socialnega stebra pa pravijo, da je to grožnja za subsidijarnost. Vsi vemo, da to ni res. Kajti ta eh, splošna načela so um, um, fleksibilna. To, da ta pregled direktive o pisni izjavi um, povzroča zmedo glede sporočila in red bi si želela, da bi komisija še enkrat premislila o tem predlogu in da bi se osredotočila na podporo socialnih partnerjev. Uh, ljudje upajo oziroma upanje je veliko, da bi lahko precej dosegli s pomočjo socialnega stabra. In pri nas doma na švedskem ljudje pravijo, da potrebujemo nekaj, na čemer bomo sodelovali v tem odboru. Mi potrebujemo nekam, da ne, da ne bodo odzivi iz drugih držav takšni kot na švedskem. Mi potrebujemo predlog, ki ne bo sprožil konfliktov, ki, bi, ki bo lahko oblikoval agendo. Mislim, da uh, imamo sicer iste cilje, ampak jaz ne morem podpreti tega predloga. In to gotovo velja za nekatere države članice in med njimi je gotovo tudi Švedska. Torej, mi tega v svetu ne bomo podprli. Želela bi povdariti sledeče. Delajte na takšnem predlogu, ki ga bodo lahko podprli vsi. Hvala. Gospa Sandar. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospa komisarka, rada bi se vam zahvalila za to izvenjavo mnen danes popovdan na temo vašega predloga revizije eh, direktive o eh, predvidljivejših in preglednejših delovnih razmerah. Kot eh, poročevalka v senci za kolaborativno sodelovalno ekonomijo sem že imela priložnost analizirati nove oblike zaposlovanja in govorili smo že o potrebi po boljšem okviru za to vrstne tipe zaposlitve. Vaš predlog je z tega vidika zanimiv, je pa res, da poraja celo vrsto vprašanj. Imam dve ali pa tri vprašanja za vas, gospa komisarka. Kar se tiče definicije delavca, je ta precej široka, pokriva namreč določene eh, samostojne, samozaposlene, eh, in zanima eh, me, če lahko kaj več poveste o eh, tej kategoriji eh, oseb. Drugo vprašanje, ki vam ga želim zastaviti, se nanaša na povezavo z drugimi direktivami. A bosta definiciji delodajalca in delojemalca iz tega besedila veljali tudi za druge direktive, druge zakonodajne akte. In še tretje vprašanje, ki se nanaša na mala in srednje velika podjetja. Eh, na splošno na podjetja, ampak še posebej na eh, MSP-je. Pridružujem se tistim kolegom in kolegicam, ki so o tem že govorili. Zanima me, če ste eh, izvedli preizkus za MSP-je, če ste se pri oceni učinka osredotočili na MSP-je, tako da bi preprečili morebitne negativne posledice za MSP-je. Eh, ta podjetja. To bi bilo v nasprotju z našimi eh, cilji. Želimo namreč zagotoviti eh, bolj socialno razsežnost Evropske unije. Mislim, da je to dober cilj, s katerim se večinoma vsi strinjamo. Hvala. Mr. Mann. Gospod Mann. Hvala lepa, gospa komisarka, draga Marijane. Dobro se mi zdi, da imamo to pobudo, kajti pobude lahko spodbujajo, lahko razburjajo, razburjajo lahko pa nas eh, pripeljajo k temu, da pregledamo to, kar imamo. Eh, omenili ste torej eh, dvostopensko posvetovanje s socialnimi partnerji. Ljudje mi vedno pravijo, da se s tem ne strinjajo. Dejali so, da so imeli svetovanje, ampak da se potem ne prepoznajo v rezultatih posvetovanja. Kaj je razlog za to? Uh, Eh, ali so razlike tako velike, da eh, mne ne moremo približati, ali pa je bilo tako, da so potekala ločena posvetovanja, namesto da bi jih strnili. Kajti imamo evropski socialni dialog, vsaj želimo si ga in videti je, da tu prihaja do tren. Drugo vprašanje. Prav se mi zdi, da smo pošteni drug z drugim. Zato tudi imamo socialne partnerstvo. Ampak k odkritosti in poštenosti sodi tudi sledeče tisti, ki se jim posreduje delo, morajo imeti nekaj v rokah. Torej pravijo, da to dobijo v pisni obliki, ne vedno samo lepo ustno razloženo. Eh, oni potrebujejo nekaj v pisni obliki, zato da imajo v roki nek e, pisni dokaz. To je pomemben korak, ki ga do sedaj nismo imeli. In sedaj prehajam k svoji tretji temi. Šest mesečna preizkusna doba. To poznam tudi iz moje države, iz Nemčije. In to je pomembno za obe strani, kajti po treh mesecih še ne moramo čisto eh, vedeti, kje smo, ampak eh, po šestih mesecih imamo pregled. Predlagal pa sem tudi to, da bi imeli možnosti izjem. izjem. In še moja zadnja pripomba. Izredno pomembno se mi zdi, da vsi delamo na jasni opredelitvi zaposlenega delavca. Imamo številne navidezne samozaposlene in za nje nikoli ne veljajo predpisi. Pravijo, dobro, sem samo zaposlen, sem samostojen, potem pa nimajo nobenih odgovornosti. In res potrebujemo dobro opredelitev, to bi bilo eh, gotovo zelo pomembno tudi za Nemčijo. Hvala. Hvala lepa, gospa Rodriguez. Eh. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zelo pozdravljam, lepo pozdravljam komisarko. Eh, pozdravljam tudi eh, predlog eh, pregleda te direktive. Mislim, da je to korak v pravi smeri, ko gre za izvajanje Evropskega stebra socialnih pravic. Ta stebr je pomembna pobuda za to, da bomo kos položaja v Evropski uniji. Eh, možna je bila tudi proklamacija na najvišji ravni, zahvaljujoč dobremu sodelovanju med parlamentom in komisijo in ob koncu tudi s svetom. Pomembno se je spomniti tega, da je parlament v Goteborgu zastopala zelo močna delegacija. To je zelo pomembno politično dejstvo. A tam so bili predstavniki vseh eh, skupin, ki so podprli poročilo parlamenta. In um, ti so zagotavljali tudi visoko večino par v parlamentu. Vemo, da ljudje pričakujejo, da bo ta stebr podal tudi rezultate. Zato znova potrebujemo dobro sodelovanje med parlamentom in komisijo. Zato mislim, da je to dobra pobuda. Po mojem mnenju gre za tole. doživljamo nove trende na trgu dela, nove oblike dela. Sedaj pa moramo zagotoviti to, da ne glede na to, kakšne oblike je to delo, moramo za vse zagotoviti določene pogoje. Ti pogoji morajo biti jasni, torej potrebujemo dostojne in jasne pogodbe in potrebujemo tudi dostop do socialne zaščite. In izhajajoč iz tega bi imela vprašanje za komisarko in sicer sledeče povezava med to direktivo in dostopom do socialne zaščite. Kaj ti eh, v predlogu, eh, ki ga je predstavila komisija, je zanimiva podrobnost. Tam se vabijo tisti, ki so podpisali deklaracijo, da povedo, kateri sistem socialne zaščite krije posamičnega delavca. In videti je, da je to zelo pomembna podrobnost in jo pozdravljam. Kajti na ta način bi lahko zagotovili, da bo vsak zaposleni imel dostop do določenega sistema socialne zaščite. In to je skladno tudi z Evropskim socialnim modelom. Zelo pomembno je, da ohranimo to podrobnost. Moje vprašanje za komisijo je torej sledeče. Kakšno povezavo načrtujete med to direktivo in pa med tem, kar uh, načrtujete za socialno zaščito? Torej, ali lahko poveste nekaj več o tem? In moja sklepna pripomba. O vlogi socialnih partnerjev. Um, bodimo pošteni. Preden se je Evropska komisija obrnila na parlament, je sprožila uh, posvetovanje, ki je zajemalo tudi socialne partnerje tako bi moralo biti. In eh, torej, vstopili ste v stik z njimi in posvetovali so se z njimi. S tem so nadaljevali do možnega izziva, če, bil, če dogovor ni bil možen. Oziroma, ker ni bil možen dogovor, je komisija predlagala, da bi um, pregledali to direktivo. Socialni partneri bi torej morali vse čas igrati vlogo. Upam, da bomo eh, dosegli dogovor ta teden o tej direktivi in potem lahko socialni partnerji eh, znova lahko kaj povejo o tej direktivi. Mi moramo zagotoviti, da ne bo parlament na noben način spodkopal vloge socialnih partnerjev. Želim to povsem jasno povdariti. Seveda lahko oziroma sklepam, da je eh, predsedojoča govorila kot članica švedske delegacije. Torej, ona je predstavila mnenje švedske delegacije, ampak ne glede na to, bo uh, politična skupina socialistov in demokratov podprla idejo, da bi pregledali to direktivo. Torej, to je stališče naše politične skupine. Hvala lepa. Zelo sem jasno povedala, da sem govorila uh, v imenu švedske delegacije, ampak verjetno to ne bo zgolj švedsko stališče. Mislim, da je zelo dobro, da uh, prisluhnemo vsakemu predlogu, pa eh, naj bo to švedski, nemški, portugalski ali nizozemski. Sedaj pa bo gospa Tyson uh, morala biti kosa sem tem stališčem. Gospa Blinkevič, čute, prosim, eh, da se omejite, eh, da se držite časovnih omejitev. Hvala lepa. Gospa komisarka, rada bi se vam zahvalila za ta predlog, kajti zelo smo navdušeni nad socialnim stebrom socialni stebr bomo lahko izvajali samo, če bomo imeli na voljo specifično orodje. Kar se tiče eh, spremembe direktive, ko gre za minimalne delovne pogoje eh, in če, eh, ne, če pa ne gre za takšno ali drugačno pogodbo, se mora delavec počutiti varnega. Imeli bi nekaj vprašanj. ali bomo s tem predlogom lahko potegnili ljudi iz, črnega, iz črne ekonomije, kajti položaj eh, v državah članicah eh, je zelo različen. Mm, obstajajo razlike med skandinavskimi, južnimi državami ali pa med srednjeevropskimi ali pa vzhodnoevropskimi državami. Zelo pomembno pa je za vse, da ljudje delajo zakonito, da imajo socialno zaščito in da so varni. Še eno vprašanje. Dejali ste, da socialni partnerji niso uspeli doseči dogovora, torej ni bilo skupnega dogovora in komisija se verjetno zaveda razlogov za to. Katera so tista področja, kjer se socialni partnerji niso mogli strenjati? Mi v parlamentu moramo eh, pač sprejeti odločitev. Hvala lepa. Gospod Edvard Mahtan. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Mislil sem, da ste me pozabili, zato sem se oglasil. Gospa komisarka, tudi mene veseli pobuda, ki ste jo predstavili. Kako se je torej boriti proti prekernemu delu? S tem se strinjam. Ampak pri tem je treba pomisliti tudi na posledice liberalne zakonodaje, ki se nabira že deset let in dlje. Morda se je treba tudi pogledati vzroke te problematike. Morda eh, plavam proti toku, ampak eh, z veseljem plavam proti toku, eh, s tem nabiram mišice. Poglejmo, kaj se dogaja v vseh državah Evropske unije. V evropskih državah bijemo nek neumen boj, zato da bi zmanjšali stroške dela. Zato posegamo v pravice delavcev prva vloga vsake vlade, ne glede na to, iz katere države eh, prihaja, je ta, da posega v pravice delavcev in eh, zmanjšuje te pravice. Sem proti temu, seveda bom čakal na končno besedilo, ampak eh, pobuda je dobra. Pogledati si moramo tudi prakse v državah, prakse podjetij. Nič niste povedali, vsaj tako se mi zdi, o tem, da eh, prav eh, delodajalci eh, potrebujejo predvidljivost. Poglejmo si avtomobilski sektor. Že desetletja se ta podjetja soočajo s težavo, imajo 30 odstotkov začasnih delavcev. ti ljudje imajo tedenske pogodbe. Čakajo na to, da jim bodo povedali, če bodo delali in kdaj bodo delali. V petek zvečer jim povedo, če naj gredo v ponedeljek v službo ali ne. A se vam zdi, da je kaj takšnega spremljivo? Sploh, če si pogledamo eh, delovna mesta, ki nastajajo v Evropi, sploh na jugu Evrope, pa tudi drugot od leta 2008 je 80, eh, 85 odstotkov eh, pogodb, pogodb za določen čas, eh, za krajši čas. Proti tem praksam se je treba boriti. Z veseljem bi, bilo, da, z veseljem bi po, podprl idejo o predvidljivosti, ampak če imamo 30 odstotkov začasnih delavcev, s tem še bolj pritisnemo na tiste najšipkejše, najbolj prekerne delavce. Hvala, Sean Simon. Hvala lepa. Sean Simon. Ah, Hvala lepa, gospa predsedojoča. Eh, zahvaljujem se tudi komisarki. V predlogu predlagati, predlagate opcijo, da bi Ehm, v tistih pogodbah za ničnimi urami eh, podali delavcem določeno število ur. Torej, to so pogodbe brez vizanosti ur. In to je prav, kajti te pogodbe so napačne. O, ampak, ko ste imeli svojo predstavitev, sem menil, da ste rekli, da bi torej morali ljudem dati minimalno število ur, kar je seveda prav, to je prav tisto, kar bi morali storiti. Eh, torej, to so pogodbe, kjer bi morali zagotoviti določene število ur, niso torej pogodbe brez um, nič, nično urne pogodbe. Res bi bil vesel, če bi lahko v sletnih pripombah pojasnili, ali uh, bomo prišli do tega, da bodo vse pogodbe delavcem jamčile minimalno število ur. In sedaj bom sklenil. Vsi vemo, delamo za življenje, vemo, kako to deluje torej prejeli ste 100 vprašanj, na voljo boste dobili zgolj 3-4 minute in seveda ne boste mogli odgovoriti eh, na vsa vprašanja in morda se boste izognili tistim, ki niso prijetna. Ampak prosim bi vas, da odgovorite na moje vprašanje, kaj je moje vprašanje je bilo konkretno in preprosto. Okay, uh, then, uh, eh, Mikael Dečen. Uh, Mikael Dečen. Eh, razmeroma nov uh, član tega odbora. Brez mikrofona. Hvala lepa, gospa predsedojoča, spoštovana gospa komisarka. Mislim, da je bil storjen pomemben korak. Upamo, da bomo za to novo direktivo odpravili nemoralno prakso eh, pogodb brez eh, zničnimi urami. Bojim pa se, da se je sedaj v devetem členu ta praksa celo uzakonila in sicer z omejitvijo, da se to nanaša na uh, delo, na zahtevo. In to bi bila lahko pravna eh, podlaga za eh, pogodbe z ničnimi urami. In to se mi zdi nespremljivo. In mislim, da je treba to spremeniti. Nasplošno pa se mi zdi udeležba socialnih partnerjev. Eh, bistvenega pomena. Hvala lepa. Eh, imam še dolg seznam eh, tistih, ki želite postaviti vprašanje, ampak besede ne morete dobiti, če želimo še kakšen odgovor od gospe Tyson, kajti ta ne bo mogla odgovoriti na vsa vprašanja. Pragmatična bom in bomo zaključili z vprašanje, beseda pa je vaša, gospa Tyson. In upam, da se boste lahko odvali vsaj na nekaj postavljenih vprašanj. Hvala lepa, gospod predsedajoča. Če dovolite, bom uh, govorila nizozemsko. Uh, tako bom koristila vaše lepe tolmaške storitve. Tega sem se posluževala tudi v preteklosti. Um, imam slabo navado, da poskušam odgovoriti na vsa vprašanja. Včasih to ni možno, ampak nikoli nimamo časa in težko je tudi. Uh, ampak zapisala sem si vsa vaša vprašanja in na vsak način vam bomo poslali odgovore, kajti imate pravico do odgovorov. Torej, sedaj se bom lotila vaših vprašanj. Ali sedaj ubijamo eh, prožnost? prožnost na trgu dela. Torej, vprašanje je bilo, ali se ti morda ne ubijamo prožnosti na trgu dela. Gospa Rodriguez je to zelo dobro izrazila. Eh, kajti ona je zelo dobro strnila eh, vsebino predloga. Na trgu dela eh, beležimo vedno nove oblike dela in zato je pomembno, da poskrbimo za to, da pri vsaki novi di, di, pogodbi o zaposlitvi upoštevamo minimalne standarde zaščite. In uh, na ta način smo vzpostavili minimalne pravice in obveznosti in tako uh, bomo tudi zagotovili, da se bo dvignila konvergenca. Vsi si moramo torej prizadevati za to, da bomo to izboljšali. In drugič poskrbeti moramo tudi za to, da eh, stare ustanove prilagodimo na eh, nove prožne oblike dela, na nove oblike dela, na eh, platformno delo in pa na morebitne nove oblike dela, ki ste jih sami navedli. Treba je upoštevati tudi te nove oblike dela. In konec koncev je treba zaščititi delojemalce. S tem pa po mojem mnenju ne uničujemo prožnosti, saj ni, ne, pravi, ne prepovedujemo prožnih eh, pogodb dela, nismo predpisali, koliko ur eh, lahko delamo ali ne smemo delati in kakšne oblike mora biti pogodba. To prepuščamo socialnim partnerjem v državah članicah. Povemo pa nekaj. Sedaj je tudi več različnih delavcev. Imamo tudi delavce, ki opravljajo manj eh, ur dela. Tudi za te delavce mora veljati niz zaščit. In če to primerjamo z direktivo o pisni izjavi, potem vidimo, da se področje uporabe razširi kajti um, izrekljive opisni izjavi um, uh, je uh, zajeta uh, obveza po informacijah, tam pa so bile številne iz, izjeme in zadeve ta direktive so tudi na različne načine izvajala v državah članicah. In ugotovili smo, da so številni milijoni delovcev izuzeti iz te zaščite ampak na, se, na trgu dela se ustvarjajo različne oblike in pa imamo vedno več delavcev, ki se izuzeti iz te zaščite. In če želimo ohraniti socialne eh, zaščite, potem jih moramo zajeti. Mi nikakor ne uničujemo prožnosti, to sploh ni bil naš cilj. Eh, vemo, da je to pomembno za ustvarjanje gospodarske rasti, za ustvarjanje delovnih mest. Vse to dopuščamo. Ampak vendarle moramo poskrbeti za to, da bodo ljudje uživali minimalno preglednost in predvidljivost, tako da bodo ljudje vedeli, kaj lahko pričakujejo in da bodo imeli minimalni niz delovnih pogojev, eh, ki jih čutijo. Zato gre v tem predlogu. Potem ste pa vprašali po možnosti uveljavitve. Tisti, ki postavlja to vprašanje, ni več tu, torej čisto kratka vam. Imamo določbe o uveljavljanju in eh, to smo predvideli za vse določbe, eh, ki se nanašajo na socialno področje, to ni nič novega. Tu so čisto, prevzeli smo čisto klasične formulacije, to je nujna pravica, namreč, da se to uveljavi, eh, delavec ima pravico do teh pravic. Včasih lahko tudi kaj pozabimo in sedaj smo ustvarili možnost, da lahko zadeve popravimo v najkrajšnjem času in eh, delodajalec lahko stvari tudi popravi. Te pozitivne domjeve, naprimer, če manjka eh, določene informacije, naprimer, da je to pogodba za, eh, delni, za omejen delovni čas ali pa za polni delovni čas, to se lahko še popravi ali pa če um, uh, preizkusna doba ni vključena. Potem, če, je, če tega ni, potem izhajamo iz tega, da ni predvideno preizkusno obdobje. In to pomeni, da je oseba od prvega trenutka naprej zaščitena, uh, zaposlena brez preizkusnega obdobja. Potem je tu še cela vrsta predpisov, ki se opirajo na obstoječo pravico do uveljavljanja. Lahko se obrnemo na sodišče. Uh, obstaja tudi zaščita pred eh, napačno obravnavo eh, delavca. Lahko se tudi eh, zanašate oziroma sklicujete na te predpise. Eh, tukaj gre tudi za dokaze. Pri zbiranju dokazov morajo socialni partneri sodelovati. Eh, torej, eh, potem se postavili še vprašanje, ali bo to vodilo do več črnega dela. Ne, kajti sedaj opredelimo, kdo je delavec. In eh, te definicije si nismo izmislili, to ni nova opredelitev, ta se naslanja na um, prakso Evropskega sodišča, na sodno prakso Evropskega sodišča. V številnih pravnih predpisih z področja socialnih pravic smo v Evropski uniji dejali, kaj je delavec ali pa smo to opredelitev prepustili državam članicam. Tukaj pa smo uh, uvedli opredelitev, ki se opira na sodno prakso Evropskega sodišča. In to pomeni, da imajo vse države članice enako opredelitev, na ta način se bomo izognili eh, fragmentaciji in na ta način se bomo izognili tudi dosedanjem odstopanjem. Na vsak način se želimo izogniti temu, da bi se izvotlilo področje uporabe in da ne bi zajeli milijone delavcev. Če opredelimo, kdo je delavec, to pomeni, da to ni samo zaposleni. Torej, če bi nekdo potem izvajal eh, inšpekcijo oziroma nadzor, potem lahko tudi nacionalna sodišča ugotovijo, kdo je delavec. In če je uvrščen v to kategorijo, potem ima tudi določene pravice. Če pa eh, je nekdo v resnici de facto eh, delavec, na papirju pa samozaposlen, potem je treba pač nekaj postoriti, potem nekaj ni v redu in to je povezano z navidezno samozaposlenostjo. Seveda pa se je treba tudi boriti proti črnemu delu. Zahvaljujem se tudi tistim, ki so podali splošne pripombe, naprimer gospod Šambon. Hvala lepa tudi za izraženo pozitivno držo do te direktive. Zdaj, staten, nukaj, Gospod Čambo, dejali ste, da je resničnost v državah članicah drugačna in po drugih koncih sveta to, da mi smo v Evropi, tukaj veljajo minimalni standardi, mi smo socialno-tržno gospodarstvo in mi pravimo, da gre um, socialni napredek z roko v roki za gospodarskim napredkom. In zato je pomembno, da delavcem nudimo minimalno zaščito. In to bomo tudi tako izvajali, to izhaja tudi iz stare direktive o pisni izjavi. Ampak ta je iz leta 1991, ta je res zelo stara, eh, izvira iz prejšnjega stoletja. Sedaj smo razširili eh, področje uporabe, zajeli smo več osib in pravimo, da je treba dati na razpolago informacije od prvega dne in ne šele po dveh mesecih, kajti prej je bilo to možno. Poleg tega je tu še ena nova točka v primerjavi z preteklo direktivo. Sedaj imamo celo vrsto minimalnih pravic in ti sem omenila v svojem uvodu. To so torej pravice, ki se bodo uporabljale za vse delavce. Na to sindikalne pravice, kot veste, je to za Evropsko komisijo zelo pomembno, ne zgolj za me, ampak tudi za predsednika komisije. Te pravice spoštujemo, in zahtevamo njihovo spoštovanje. Socialnim partnerjem smo, tako kot to zahteva pogodba, eh, poslali vprašanja. Vedno je dobro doseči dogovor s socialnimi partnerji. Posvetovali smo se torej eh, s socialnimi partnerji v dveh fazah, kot to zahteva pogodba. Ugotovimo lahko, da eh, pogajanja niso privedla do eh, sporazuma, s tem so se strinjali tudi socialni partneri. V Jeteborgu eh, smo za eh, mizo odločili, da si damo še en mesec časa. Želeli smo namreč pripraviti predlog do konca meseca decembra. Socialne partnerje smo uh, obvestili, da smo pripravljeni takoj eh, začeti pogajanja, če se oni želijo pogajati. Ampak eh, dogovor ni bil mogoč. Prva stvar je ta, da je treba delavcem zagotoviti informacije. Druga stvar pa so eh, minimalne pravice. Pri prvem delu bi eh, lahko socialni partneri prišli do dogovora, ampak pri minimalnih pravicah eh, pa preprosto ni bilo mogoče doseči dogovora. Ta dva elementa sta med samo povezana eh, in ker dogovor ni bil mogoč pri enem delu, so se nekateri pač odločili, da se ne morejo pogajati o celotnem svežnju. Če se začnemo pogajati o enem delu, se lahko zgodi, da se pogajanja zavlečajo do te mere, da eh, bo vse skupaj prepozno komisija eh, bo končala svoje delo, eh, ta parlamentarni sklic bo zaključil svoje delo in ravno zato so se socialni partneri odločili, da naj komisija sama pripravi predlog. Seveda pa v predlogu vseeno dovoljujemo precejšen manevrski prostor socialnim partnerjem. Naprimer, pogledajmo si 12. člen našega predloga. Ta opisuje normativni del besedila, te minimalne pravice, ki jih uvajamo za vse delavce. Preberete lahko, da se lahko države članice odločijo, da te zadeve prepustijo eh, v pristojnost socialnih partnerjev. Če socialni partnerji v neki državi pridejo do dogovora, če pridejo dogovora o prenosu teh minimalnih pravic, če dosežejo dogovor o um, svežnju, ki je tako dober kot direktiva, potem lahko to prepustimo socialnim partnerjem v določeni specifični državi članici. In uh, tudi v drugih delih direktive uh, prepuščamo ustrezen manjerski prostor socialnim partnerjem, ki se lahko prilagajajo na lastne prakse, lastno kulturo, lastno situacijo. Imamo torej precej uh, teh prošnosti kdo je pokrit v področju uporabe. Eh, Vajni, vajenci, začasni delavci um, in tako naprej in tako dalje. Vsi delavci so torej uh, pokriti. ko govorimo naprimer o vajencih, je treba vedeti, da eh, so zakonodajni okviri zelo različni glede na eh, posamezno državo članico. Če je nekdo ob enem vajenec, po drugi strani pa tudi delavec, bo seveda pokrit v eh, našem predlogu direktive. O kolektivnih pogodbah sem govorila, o stažistih sem govorila. Zanimalo vas je, kaj ta direktiva pomeni za eh, samostojne eh, delavce, samozaposlene. Če je nekdo delavec, potem eh, je vključen v direktivo, če pa je nekdo samozaposlen, potem je to pristojnost te države članice. Nekdo je vprašal, zakaj še naprej sprejemamo zakonodajo in zakaj poskušamo uh, sprejemati nove odločitve. No, nočemo preprečiti eh, tehnološkemu razvoju, da gre eh, svojo pot. Pomembno je, da zagotovimo delovna mesta, gospodarsko rast. To je v naših eh, mislih. Prizadevamo si, si za socialno tržno gospodarstvo. Ne glede na to, kakšen je razvoj dogodkov, mu moramo natančno slediti, tako da je delavec v odnosih s delodajalci v določeni meri zaščiten. Ne gre za uh, poseganje v nove statute, v nove oblike dela. Ne, poskušamo zgolj zagotoviti, da te nove oblike dela ne bodo zlorabljene, da uh, bodo tudi ti ljudje zaščiteni, uh, ne glede na to, v kakšni. Uh, situaciji so. Še eno vprašanje je zelo pomembno. Na čelno pomembno. Kaj se dogaja s tistimi državami članicami, ki se želijo višjo stopnjo zaščite, kot eh, jo predvideva direktiva? Odgovor je preprosti. Eh, v skladu eh, s členom 53 in v skladu z drugimi členi jasno, je jasno, da lahko države članice vedno gredo dlje. Gospa predsedujoča, Eh, kar se tiče švedske, se moram sestati s švedskimi partnerji, ampak lahko jim eh, pokažete 12. člen in druge člene naše direktive. Socialni partnerji eh, imajo besedo. Vem, da na švedskem in v skandinavskih državah socialna pogajanja delujejo zelo dobro in vse to bomo poskušali vključiti v ta predlog. Je pa to še enkrat besedilo, ki zagotavlja minimalne standarde, minimalno zaščito za tiste, ki jo potrebujejo. Ko smo pripravljali eh, predlog socialnega stebra, smo se o tem že pogovarjali. Nekatere države že imajo visoko stopnjo eh, socialnega varstva. Prizadevamo si za konvergenco na vzgor. Ravno zato je treba podpreti takšne pobude. Seveda, Eh, morajo takšne ideje podpreti ne zgolj tiste države, ki eh, imajo pred sabo veliko dela, ampak eh, še posebej tiste države, ki že imajo dobre sisteme. Seveda ne želimo preprečiti socialnim partnerjem, da odigrajo svojo vlogo, tako kot v primeru švedskih socialnih partnerjev, lahko tudi v drugih primerjih odpravimo pomisleke teh oseb. Še enkrat gre za minimalne standarde. Na to vprašanje v zvezi z definicijo delavca, za koga bo to eh, veljalo? Še enkrat naj spomnim, da izhajamo iz eh, sodne prakse sodišča Evropske unije. Sodišče se je že odločilo o vrsti eh, zadev v tem primeru in mi smo zgolj kodificirali te odločitve, te sklepe za to področje. In to je področje uporabe te direktive, ki velja zgolj za direktivo o eh, predljivih in preglednih delovnih razmerah v EU. To nima eh, vpliva na druge zakonodajne akte oziroma na eh, druge zadeve, naprimer, kar se tiče davkov ali pa socialnih nadomestil v državah članica. Gre zgolj za področje uporabe te direktive in za minimalne standarde. O socialnih partnerjih sem že govorila, o standardih eh, tudi, o samozaposlenih tudi. Eh, MSP, gospa Sonder, želite, da upoštevamo eh, specifično naravo MSP-jev? Na nek način bomo olajšali življenje delodajalcem v teh MSP-jih. Vemo, eh, kako pomembni so eh, odnosi med delavci in delojemalci v eh, MSP-jih, eh, drugačni so kot v večjih podjetjih. In preberite lahko bolj natačne informacije v naših predlogih. Na to preizkusna doba, Tomas Mann, šest mesecev, da, če obstaja preizkusna doba, je šest mesecev maksimum lahko pa uh, gremo tudi dlje, ampak tukaj je odločitev na strani socialnih partnerjev in posamezne države uh, članice. Utemeljena je lahko tudi daljša uh, preizkusna doba od primera do primera, ampak nasplošno uh, šestmesečna doba po našem mnenju uh, zadostuje želimo se eh, izogniti zlorabam in zaporednim preizkusnim eh, dobam, s katerimi bi se lahko izognili eh, pravilom, ki izhajajo iz tega novega zakonodarja akta. Na to gospa Rodrigež v zvezi z dostopom do socialnega varstva. To je eden od drugih rezultatov, drugih ciljev, ki jih želimo doseči z evropskim socialnim stebrom. Ta dostop bo k malu tudi pres, predstavljen. 13. Eh, marca verjetno gre za eh, priporočilo in v tem predlogu bomo razlikovali med dostopom do socialnega varstva za samozaposlene in eh, dostopom za delavce, za delojemalce. Imamo razlike med državami članicami, pristopa sta različna, ampak še enkrat mi bomo pripravili priporočila. Cilj teh priporočil je ta, da imajo vsi tisti, ki prejemajo plačo, dostop do uh, nekega sistema socialnega varstva. Določili, do, dotaknili se bomo tudi uh, prenosa pravic iz ene države v drugo državo, uh, dopolnilnih pravic in tako naprej. Glede socialnih partnerjev sem že odgovorila, a nam bo to pomagalo, da bi uh, iztrgali nekatere delavce iz uh, sive ekonomije ali pa črne ekonomije. No, če je nekdo delavec, je nekdo delavec, ni samo zaposlen in v tem primeru eh, lahko uživa pravice, ki izhajajo iz tega predloga direktive. A plavamo proti toku eh, s tem predlogom? Morda, no, ampak imamo eh, ta evropski socialni steber, o tem smo uh, veliko govorili tukaj v Evropskem parlamentu. Po mojem mnenju ne plavamo uh, proti toku, ampak toku sledimo. Slediti je treba razvoju dogodkov uh, na trgu dela, v gospodarstvu. Vedno več je fleksibilnih, uh, atipičnih, nestandardnih pogodb. To je pač realno stanje. Atipično seveda ne sme postati. Eh, tipično in to smo povedali tudi v eh, stebru socialnih pravic. Želimo, da eh, imajo ljudje vedno dostop do varnejših delovnih razmer. In zato imamo predlog direktive, ki pravi, da imajo delavci v atipičnih situacijah možnost, da zaprosijo za drugačno pogodbo za eh, daljši eh, delovni čas in eh, delodajalec mora vedno odgovoriti na takšno vprašanje. Tako da obstaja neka možnost vsaj za razpravo, drugi zahtev ni. Delavec lahko zahteva boljšo zaposlitev ali pa boljšo pogodbo na to eh, začasno delo in začasni delavci obstaja evropska zakonodaja, ki jo je treba na tem področju spoštovati. Pogledali si bomo, kako povezati te zakonodajne akte, ampak eh, zakonodaja obstaja in eh, spoštovati se jo mora, bomo videli, kaj se dogaja v praksi. Na to te pogodbe z nično urno postavko, brez minimalne delovne obveznosti, ne bomo jih prepovedali, pravimo zgolj, da lahko izključimo tiste zelo kratke pogodbe, če gre do 8 ur na mesec. Na mesec uh, eh, vse, vse ostalo pa je pokrito. Pogodba uh, brez minimalne delovne obveznosti nima uh, minimalne urne postavke, uh, kar pomeni, da ni omejitve, kar pomeni, da države članice ne morejo eh, izključiti eh, takšnih pogodb iz področja uporabe te direktive. Mislim, da je to pomemben korak naprej za tiste, ki eh, se soočajo z dovrstnimi pogodbami. O socialnih partnerjih sem govorila in mislim, da sem s tem prišla do konca vprašanj. Upam, da sem, gospa predsedujoča, odgovorila na vsa vprašanja. To je seveda šele začetek naših razprav. Želim uh, veliko uh, sreče tudi poročevalcem in poročevalcem v senci. Uh, eh, Marsi katero pomembno vprašanje ste izpostavili. Želimo dati. Uh, milijonom delavcem več pravic, več informacij, številni pa bodo lahko našli rešitve za eh, lastne težave v nekaterih predlogih eh, te direktive. Imamo ta steber socialnih pravic, želimo zaščititi eh, delavce. To je tudi namen delovnega prava, nočemo uničiti eh, prožnosti, omogočamo eh, fleksibilne pogodbe, tudi eh, pogodbe brez minimalne delovne obveznosti, ampak pri tem želimo določiti določene minimalne standarde. Zelo previdno smo prisluhnili socialnim partnerjem, srečali smo se s predstavniki MSP-jev, velikih podjetij, delavcev, sindikatov in tako naprej. Prisluhnili smo vsem njihovim argumentom in če analiziramo vse skupaj, lahko rečemo, da smo pripravili uravnotežen predlog če se nam ne bi zdel uravnotežen, potem ga ne bi uh, napisali črno na belem. Brez doma boste sedaj tudi vi upravili, dobro delo na vaši strani, kmalo se bomo videli, da bomo o tem lahko govorili. Hvala še enkrat za uh, razpravo, ki je bila zelo konstruktivna. Hvala, gospod Tyson, za ta natančna. Uh, za eh, te natačne odgovore na naše vprašanja. Veliko časa ste porabili za to, eh, da ste odgovorili na naše komentarje. Zadovoljni smo, da nas vedno obiščete, ko si želimo razprav o predlogih, vedno ste na voljo. kljub temu, da nimate veliko časa. Uh, sedaj vas verjetno čakajo drugi sestanki, ker ste veliko časa namenili nam. Hvala, da ste si vzeli čas. Še vedno predstavljamo 28 držav članic uh, v tej dvorani. Obstajajo razlike v nekaterih vidikih, obstajajo velike razlike med državami članicami zaradi zgodovinskih in drugih razlogov. Mi kot eh, evropski poslanci eh, poskušamo narediti vse, kar lahko, zato da bi rešili ta vprašanja in vi boste brez dvoma pomagali pri tem. Poskušali boste najti rešitve na vaši ravni, v vašem okviru, tako da lahko na to uh, sodelujemo in se odločimo, uh, kako naj deluje ta socialni stebr in uh, ta direktiva. Hvala še enkrat za to razpravo številnimi vprašanji. Okay, friends, we still have uh, an agenda to. Prijatelji in prijateljice, še vedno je pred nami dnevni eh, red, ki mu moramo slediti. Smo pri deseti točki na dnevnem redu, ki se nanaša na krepitev gospodarske, socialne in teritorijalne kohezije Evropske unije, sedmo poročilo Evropske komisije. Sama sem poročevalka za to točko lahko bi rekli, da osnutek mnenja izpostavlja kohezijsko politiko kot glavno naložbeno politiko Evropske unije, ki bi jo morali ravno zato eh, ohraniti. Se upravičujem, smo pri točki številka 9, ne pri točki številka 10, se popravlja predsedujoča potem pa korak nazaj k deveti delovni, eh, k deveti točki na eh, dnevnem redu. To pomeni, da moramo biti zelo učinkoviti, ker že zamujamo. Besedo bom predala poročevalcu za letni pregled razdi za leto 2018. Gospod Hetman, izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospa predsedujoča obljubim, da bom zelo učinkovit. Najlepša hvala vsem, vsem kolegom in kolegicam za predloge sprememb na moje eh, poročilo o letnem pregledu rasti. Prepričan sem, da bo eh, zahvaljujoč vašim predlogom to besedilo uravnoteženo in eh, bo s tem tudi dobra podlaga za nadaljevanje dela v okviru eh, evropskega semestra. 256 predlogov spremembe smo dobili in večinoma so ti predlogi okrepili in obogatili to poročilo. Nažalost, zaradi pomankanja prostora eh, nisem mogel vključiti vsega v besedilo, kar se tiče eh, praga revščine, revščine otrok, eh, socialne izključenosti, izključenosti strga dela, vprašanje brezposelnih, ki so brezposelni že dlje ča, časa, povečanje plač in eh, tako naprej. Seveda obstajajo različna stališča v eh, političnih eh, skupinah, to je nekaj normalnega. Vseeno pa sem predlagal 37 kompromisov, s katerimi smo želeli poenotiti naša stališča. Sporočevalci v senci smo se sestali štirikrat, tudi danes, tekom kosila in še naprej bomo pilili te kompromise. Pripričan sem, da bomo na številnih področjih prišli do uravnoteženih kompromisov. Tekom pogajanj je bil moj cilj ta, da kar najbolj uh, učinkovito upoštevam mnenja različnih političnih skupin. Imeli smo več sestankov pri tem dosjeju in poskušali smo poenotiti naša stališča. Pri tem poročilu je pomembno, da pošljemo v svet zelo jasno sporočilo. Jasen znak moramo dati državam članicam, kar se tiče socialne politike in zaposlovalne politike. Kot sem dejal, bom učinkovit in s tem sem prišel do konca. Hvala. Najlepša hvala. Besedo bom predala Haviju Lopesu. Izvolite. Presidenta, jo tam bo jaser moj. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Tudi sam sem lahko kratek in jedrnat, kot tudi naš poročevalec. V bistvu se želim zahvaliti kolegom za upravljeno delo. Zahvalil bi se rad tudi poročevalcu in pa poročevalcem v senci. Vedno smo delali v eh, dobrem ozračju, vsi smo si prizadevali za dogovor, ampak sedaj se seveda spuščamo v podrobnosti. Dotikamo se ključnih eh, vprašanj za politične skupine, naprimer vprašanje socialnega sklada, eh, vprašanja večanja eh, plač, vprašanja socialnega stebra in kazalnikov, potrebe po sistemu minimalne plače, kar je eh, parlament pred kratkim eh, podprl, na to moramo zaščititi otroke pred revščino in tako naprej. Pri vseh teh točkah smo poskušali priti do dogovora, ampak to so zelo pomembne točke za številne skupine in eh, vprašanje je, če bomo dogovor uh, dosegli. Bomo videli. Zaenkrat pa, kot sem že dejal, je ozračje, v katerem delamo zelo konstruktivno in to velja za poročavca ter vse poročavce. Vsem ti hvala. Najlepša hvala. Ulrike Trebesius, ki pa je odsotna, a jo bo kdo zamenjal? Ne. Jana Tum, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Kolegi in kolegice. Škoda, da se o poročilu gospoda Hetmana pogovarjamo šele sedaj, ko je delo na tem doseju že v bistvu končano. Mislim, da je besedilo dobro pripravljeno. Eh, poročevalec je pripravil eh, veliko število razumnih kompromisov. Dotaknila bi se poročila in eh, letnega pregleda rasti v imenu skupine Alde. Najprej nekaj splošnih komentarjev z izaposlovanja. Dobro je, da se stopnje zaposlovanja veča v Evropske uniji. Eh, želimo doseči 75 odstotni eh, cilj, ki ga najdemo tudi v eh, strategiji Evropa 2020, ampak v nekaterih državah članicah imamo še vedno težave in je treba narediti več. Na to dolgotrajna brezposelnost pogledati si moramo, kaj lahko naredimo za tiste, ki so brezposelni že dlje časa s specifičnimi ukrepi. Za te ljudi seveda pomeni, da je v nevarnosti eh, njihova, eh, njihovo življenje, eh, ne upajo si več na trg dela. Eh, dotaknila bi se še spretnosti, ki jih pridobimo v neformalnih okoljih. To še je posebej pomembno za ranljive skupine, naprimer begunce. Pomembno je, da odpravimo vrzeli med eh, popraševanjem za delo in eh, ustreznimi spretnostmi. Brezposelnost med mladimi je še vedno eh, problematična. Izkoristiti moramo pobudo za zaposlovanje mladih, ki mora biti odprta za vse skupine, manjšine, invalide, revne in tako naprej. Še vedno je veliko ljudi izpostavljenih eh, revščini. Izkoristiti pa moramo potencial za trajnostno rast. Vesela sem. Uh, izjave 17. novembra o Evropskem stabru eh, socialnih pravic. To je pomemben korak naprej v smeri zaščite in razvoja socialnih pravic v Evropski uniji. Ampak imati moramo to socialno razsežnost resno. Ne moremo govoriti zgolj o razvoju trga in o inovacijah, brez da bi govorili o uh, ustrezni uh, zaščiti na delovnem mestu in uh, socialnem uh, varstvu. Številni evropejci še vedno živijo pod pragom revščine. Hvala. mikrofon, prosim. Eh, A bo kdo zamenjal gospo Kunevo? Ne. Potem pa gospa Ždanoka. Eh, Tudi pri tem doseju bom eh, nadomestila Jean Lambert, ki je danes ni v parlamentu. Vemo, da so na mizi že kompromisi. za skupino zelenih in eh, Evropsko svobodno zavezništvo so najpomembnejše točke naslednje. Najprej razvoj kazalnikov mora pokriti tudi načela socialnega stebra, ki še niso pokrita. Drugič, socialni kazalniki morajo imeti dejanski učinek. Jemati jih moramo tako resno kot ekonomske kazalnike sprožiti morajo tudi eh, korektivne ukrepe, če zaznamo neravnovesja. Tretjič, priporočila za posamezne države se morajo sredotočiti na pravič, eh, pravično tranzicijo in eh, podporo ustrezno delujočega gospodarstva. Četrtič, zagotoviti moramo prostor za javne socialne naložbe sklicevati se moramo še na konkretne zakonodajne oziroma pravne akte oziroma predloge komisije o načeljih iz socialnega stebra. To so naše glavne točke. Hvala. Eh, eh, Hvala lepa. Nadaljujemo z e FDD. Je kdo tukaj iz te skupine? Ne. Iz ENF-a? Morda kdo? Ne. Nikogar pa nismo imeli, ki bi zastopal uh, eh, gospod Kunevo iz Gue Engel. No uh, Tudi komisija ni pustila nikogar. Um, je kdo tu iz GD za zaposlovanje? Ne.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 Obljubim, da bomo v zadnji fazi poskušali rešiti kvadraturo kroga. Mm, ni enostavno to, kar nas čaka, tako da se bomo potrudili vse uskladiti. Hvala lepa. Sprejetje je o predvideno 26. in 27. februarja na marčevskem plenarnem zasedanju, torej drugem marčevskem zasedanju, pa bom o tem glasovali na plenarnem zasedanju. Hvala lepa za to. Potem pa smo pri deseti točki in sicer gre za krepitev gospodarske, socialne, teritorijalne kohezije v Evropski uniji, sedmo poročilo Evropske komisije. No in tukaj sem poročevalka. In lahko povem, da v osnutku mnenja zastopa mnenje, da kohezijska politika kot uh, glavna investicijska politika Evropske komisije mora ostati in moramo imeti vsaj uh, približno enaka finančna sredstva na voljo v naslednjem finančnem okviru. ESF, socialni sklad, moramo ohraniti kot glavni evropski instrument za integracijo in reintegracijo delavcev na trg dela, kot tudi za podporne ukrepe za institucije, za boj proti revščini in enakosti. Prav tako izpostavljam, da je potrebna hitrejša implementacija in bolj gladek prehod, prav tako pa zastopam poenostavitev in izgradno zmogljivosti. Potencijal spostavljanja novih delovnih mest še vedno ni eh, najbolje izkoriščen v Evropski uniji in ga je treba še ukrepiti. Pravzaprav nič kaj veliko novega, ampak eh, to je vsaj signal, da to še vendarle potrebujemo in da je treba tukaj delovati. Gospod Prijeto ni več tukaj. Vi pa zastopate LS. Gospodi Dijek, ker prezamite besedo. Hvala lepa. Zahvaljujem se za ta osnutek mnenja, ki predstavlja dobro osnovo za razpravo. Kohezijska politika je izjemnega pomena in prepričan sem, da bomo vodili zelo zanimive razprave. Kohezijska politika je eden najpomembnejših instrumentov za zagotavljanje solidarne Evrope državljanov. Vsem mora to koristiti, vsem regijam v Evropski uniji. Sem podpredsednik regije Ile-de-France, to je najbogatejša regija v Franciji. Vem, kakšno aktivno vlogo igra regija v strukturni politiki in vemo, da to vodi v večjo gospodarsko, socialno in teritorijalno kohezijo, kar bi nas moralo spodbuditi, sploh v tej težki evropski situaciji, v kateri eh, čutimo, da bo treba ponovno izgraditi izgubljeno zaupanje. Vendar tega duha ni čutiti posod po Evropi. Kohezijska politika je korisna, bi pa opozoril na tri probleme, operativne in metodološke narave, kjer bi lahko zadeve izboljšali. Prvi problem je kompleksnost pri izvajanju. Želimo si enostavno kohezijsko politiko, ki bo bolj učinkovita in manj zbirokratizirana. Prepričan sem, da je upravno breme zaenkrat preveliko pri nadzoru nad izvajanjem projekti je treba uporabiti načelo poenostavitev. Ne smemo imeti enak nadzor in kontrolo pri projektih, ki stanejo 20 tisoč in tistih, ki stanejo 200 tisoč evrov. Želimo si hitrega izvajanja, zato pa potrebujemo prave poenostavitve projekt, s projekti bi nekaj pridobili, če bi se orientirali po tem, kar zdaj imamo na področju raziskovalnih programov 2020, kjer eh, lahko eh, lokalne skupnosti eh, sprejmejo zahtevke upravičencem se dodelijo eh, identifikacijske številke in vse skupaj se eh, hrani na centralnem mestu in treba vedno znova posredovati podatkov. Enako bi moralo biti na področju kohezijske politike. Vse kandidature bi bile vključene na digitalnem portalu eh, in sicer online. Vsi udeleženci bi imeli identifikacijsko številko in bi se lahko osredotočili na te upravne zadeve, administrator pa bi imel na voljo vse potrebne podatke in vse, kar imamo v starih programih, bi lahko prenesli v nove programe, kar bi pomenilo popolnoma centraliziran sistem. Druga stvar, mislim, da moramo ustrajati na tem, da bi bolje upoštevali razlike med regijami. Tukaj je paradoks, ki nikoga ne preseneča. Imamo bogatejše regije, kjer živijo bogatejši, imamo revnejše regije, kateri živijo revnejši. Čuzano Ilefons, kjer sem podpredsednik regije, tam imamo zelo bogate departmaje. No, pa tudi nekaj drugega v Sunijo. Imamo velike gospodarske in socialne probleme. In še zadnja stvar, poleg indikatorja eh, BDP na prebivalstvo, bi morali vključiti boljše indikatorje, ki so bolj realistični. Tudi te bi morali upoštevati pri razdeljevanju sredstev, že pri ocenjevanju projektov. Naprimer, brezposobnost, brezposobnost mladih, ki je. Kje, žal zelo visoka. To bi morali biti dodatni kriteriji eh, poleg eh, BDP-ja na prebivalca. Vse to bi morali upoštevati pri dodeljevanju sredstev znotraj kohezijske politike, zato bi morali financirati projekte, ki omogočijo eh, ponovno vključitev na trg dela manj birokracije, načelo sorazmernosti in končno kohezijska politika, ki upošteva tudi notranje regijske neenakosti. Vse to uh, mora zbuditi našo pozornost in pripričam se, da bomo skupaj uspešno pripravili mnenje, ki bo ustrezalo situaciji. Hvala lepa, gospod Didje. Gospod Prijeto ni tukaj. Ja, hvala lepa, se že zastopam. In zahvalila bi se za pripravo tega mnenja. To je dobro izhodišče za razpravo. Za nas in tiste, ki se ukvarjajo s socialno politiko. bo to pomenilo veliko dela v prihodnem času, saj je nujno, da na to temo pripravimo zelo dobro mnenje. Mogoče pretirano skrbimo, vendar nas eh, skrbijo možni rezi po letu 2020 v kohezijskem skladu po Brexitu in po potencijalnih spremembah pri evropskih prioritetah. Ne bom rekla, da sta energetska unija ali notranji trg ali digitalna unija ne predstavljajo pomembnih tem. Vendar pa hkrati tudi menim, da če kohezijska politika zagotavlja konvergentnost na vzgor in sodeležbo pri blagini, potem bo to pozitivno vplivalo na življenje ljudi. In to bi si zaslužilo vso pozornost pri oblikovanju novega finančnega okvira. Nekaj jasno, socialna vlaganja so še vedno na ravni pred krizo, države članice morajo storiti več, da se soočijo z temi in prihodnimi izzivi in pri tem jih moramo spodbujati. Tukaj imam izjavo, da naša eh, skupina želi zmanjšanje ambicioznosti kozihetske politike, ampak to ste že zapisali v svojem mnenju, kar popolnoma podpiramo. Bi pa podala nekaj pripomp eh, glede tega, kako bi zagotovili eh, konvergentnostno vzgor. Kako to uresničiti? Tudi preko novega večletnega finančnega okvira. Znotraj razprave o oblikovanju večletnega finančnega okvira moramo voditi razpravo o kohezijski politiki in kako učinkovita je kot gonilo za gospodarski napredek in tudi socialni napredek. Dejstvo je, da v preteklosti nismo bili nav, najbolj uspešni pri konverziji, socialni konverziji na vzgor. Če kohezijsko politiko skladimo z socialnimi potrebami, še vedno ostajajo velike socialno-gospodarske razlike, in eh, nove razmejitve se pojavljajo eh, in jih je pospešila še gospodarska kriza. V mnenju bi se morali zazemati za nove kazalnike za merjenje socialne konvergence, naprimer indeks za socialni napredek, indeks, ki bo pokazal da regije s najvišjim BDP na prebivalstvo niso najbolj uspešne pri socialnem napredku. Socialni napredek in njegov indeks, ki ga naj oblikuje komisija, meri različne razsežnosti socialnega napredka in pomaga regijam, da opredelijo najpomembnejše probleme, s katerimi se v regiji soočajo z vami kot vprašalko bomo sodelovali eh, pri oblikovanju in vključevanju te zamisli o merjenju socialnega napredka v Evropski uniji. Hvala lepa. Thank you. Uh, then I'll give the floor to... Jana Židanska je naslednja. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Prebrala sem si uh, vaše mnenje glede kohezijske politike. Zavedam se, da moja država Slovaška da se lahko prizadeva za večjo blaginjo naših državljanov tudi na osnovi kohezijske politike. Vendar pa naši državljani ne vidijo najboljše pozitivnih eh, strani kohezijske politike in so vedno bolj eh, mnenja, da se sredstva niso strezno porabljala. Seveda ne smemo uh, kriviti kohezijske politike kot take. Probleme pogosto ustvarjamo sami v državah članicah. Tako da marsikaj še lahko izboljšamo. Ne moremo mižati pri tem, kar ne deluje. Če nekaj ne deluje, ne prinaša rezultatov, ki jih pričakujemo, moramo storiti vse, da to izboljšamo. Dve pomembni zadevi sta bili že omenjeni in sicer učinkovitost, pravih eh, rezultatov, kohezije in osredotočanje na kvalifikacija izobraževanja mladih je. Mladi predstavljajo velik potencial za prihodnost Evropske unije. Moje predlogi se bojo zato osredotočali na to področje. Najlepša hvala. Hvala lepa. Nekdo iz Aldija dobi besedo? Ja, ne, ne, ja. Je kdo iz Aldija tukaj? Ne. Potem gremo na GUE NGL. Izvolite gospod Lopez. Hvala lepa. Ne da bi. primerjali kohezijske politike, ki se ni nabrila naprej in uh, razvoj notranjega trga, razprave o tej temi ne moremo začenjati v zadnjih letih. Je vrčevalna politika ustvarjala zelo negativne posledice, kar se še kar nadaljuje. Vse to je pripeljalo do tega, da države članice niso odpravile eh, razlike, večemo so jih poglobile na področju eh, revščine in eh, socialne nepravičnosti ali manjše pravičnosti. Kohezijska politika se seveda mora uresničevati, vendar pa moramo pri tem upoštevati tudi strateški razvoj vseh, vsake države članice, pri čemer ne smemo imeti pogojevanja, še posebej pri uporabi kohezijskih eh, skladov, kar moramo prilagoditi eh, razvojni stopnji posamezne države. Ne moremo podbujati gospodarske in socialne kohezije, ne da bi ta področja vezali na javne spodbude in eh, javne investicije kjer prihaja do zmanjšanja različnih odvisnosti, ustvarjanja novih delovnih mest. Prava kohezijska politika nastaja z krepitvijo sposobnosti izraževanja proračuna Evropske unije. V evropskem proračunu črtamo vedno več sredstev, v bistvu pa potrebujemo več sredstev dejstvo je, da evropski proračun, če ne bi uspešen eh, v smislu kohezijske politike, bi morali podvojiti. In to na osnovi bruto nacionalnega proizvoda treba je vlagati v strukturne reforme. Upočasnjevanje razvoja ne bo uh, dobro, tukaj moramo marsikaj narediti na področju varovanja meja in var zagotavljanja varnosti boja proti terorizmu. To odločno zavračamo. Krepiti moramo um, tudi druge faktorje, ki vplivajo na kohezijo, tako na primer politike integracije za migrante in begunce. Ne vidim nobenih članov zelenih tukaj, potem lahko nadaljujemo z EFDD. Laura G. ne želi povedati ničesar na to temo il Milan in So il Milan is uh, eh, ENF ali gospod Martin, ne? Ja. We have time to involve the employment. Imamo dovolj časa da vključimo GD za zaposlovanje, nisem prepričana. Mogoče nekaj besed gospoda Luisa Dijkstre. Če lahko nekaj na kratko poveste, preden nadaljujemo z naslednjo točko dnevnega reda. Hvala lepa za besedo, če za kratek bom. Mislim, da se strinjamo z vašim katerim slišanim komentarjem in priporočili iz eh, mnenja. Zelo se veselimo radikalne poenostavitve, kar bo poenostavilo dostop do sredstev za upravičence prizadevali si bomo tudi za zadostna proračunska sredstva. E, Pristojni komisar se prizadeva tudi za popolno teritorijalno pokritje, to je še en močan element. Prav tako poročujemo in lahko vključimo še več e, socialnih kazalnikov pri ocenjevanju. S tem bi pa tudi zaključil zaradi pomanjkanja časa. Hvala lepa, rok za vložitev amadmajev je 27. februar opoldne. Samo v angliščini prosim, da vlagate te predloge. Sprejem v našem odboru 21. 22. marca. Glasovanje v odboru Rigi pa bo potekalo 27. marca. Hvala lepa. S tem bomo nadaljevali na, za 11. točko. Gre za posodobitev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 54. členom poslovnika, kar pomeni, da se lahko osredotočimo zgolj na eh, izključne pristojnosti odbora za zaposlovanje. Vsi vemo, da je situacija vsakogar na trgu dela eh, odvisna od eh, splošne situacije na trgu dela odvisno je, kakšne zmogljivosti določena oseba premore, kakšne spretnosti premore, je pa to seveda odvisno od izobraževanja, eh, ki ga je bila ta oseba deležna. In ta povezava med eh, izobrazmo, izobraževanjem in dela je predmet eh, tega mnenja. Prepričana sem, da izobraževanje ni nekaj, kar nujno služi trgu dela to ni edini eh, cilj izobraževanja. Je pa to vseeno eden od eh, ciljev in to je tudi kazalni kakovosti eh, izobraževalnega sistema. Na ta način lahko namreč ocenimo, Eh, kakovost izobraževanja, ko si pogledamo stanje na trgu eh, dela. In to je eden od elementov konteksta, ki sem ga želela izpostaviti. Drugi element pa je naslednji. Evropski trg dela je zelo napreden tehnološko gledano. In to je eden od razlogov, zakaj eh, je digitalizacija vedno pogostejša. Potrebujemo specialiste, visoke, visoko usposobljene eh, strokovnjake, vedno manj pa je povpraševanja po uh, manj kvalificiranih delavcih. To pomeni, da se svet dela spreminja, trg dela se spreminja. Eh, izobraževalna sfera poskuša slediti tem spremembam, se na njih eh, odziva. Visokošolsko izobraževanje je tisto, ki se ga sedaj poslušujejo vsi. To pa je na nek način tudi, uh, na nek način tudi past. Zato, ker uh, to še ne pomeni, da uh, bo lahko nekdo, ki je visoko usposobljen, izobražen, uh, tudi primeren za izvajanje določega dela, nima dovolj izkušenj, uh, ni pripravljen na uh, delo samo več kot 20 odstotkov eh, mladih eh, v Evropi nima ustreznih osnovni, osnovnih znanj, naprimer eh, razumeti in prebrati in razumeti neko besedilo. To je nepismenost na neki drugi ravni. Številni mladi imajo ta osnovna znanja, ampak nimajo dodatnih znanj, kar pomeni, eh, da so njihove spretnosti zelo eh, nizke. Tudi diplomiranci iz eh, univerz in višjih izobraževalnih ustanov nimajo določenih osnovnih znanj in spretnosti. Vprašanje je, čemu služi takšna visoka izobrazba in na kaj bi se dejansko morali osredotočiti. Imam predlog za eh, naše mnenje odbora za zaposlovanje. Po mojem mnenju moramo izboljšati kakovost eh, visokošolskega eh, sistema. Potrebujemo primerjalne standarde, na podlagi katerih bomo ocenjevali to kakovost. In še enkrat, osredotočiti se moramo na kakovost, ne na kvantiteto namesto da eh, analiziramo število eh, diplomirancev, eh, bi morali analizirati, koliko delavcev imamo, delavcev, ki imajo ustrezne spretnosti in znanja. Obstaja namreč velika potreba po določenih poklicnih kompetencah na zelo visoki ravni. To so kompetence, tam nekje med srednjo šolo in univerzo. Obstaja torej pomankanje eh, diplomirancev eh, poklicnih eh, šol, višjih poklicnih šol. Premalo je ustreznih usposabljanj, stažev in podobnih možnosti. Sveda eh, govorimo o tem, da je treba povezati gospodarstvo eh, in trg dela, ampak pogosto eh, ostane pri besedah. Pri dejanjih pa se stvar konča. To so glavni elementi tega mnenja. Še enkrat vas prosim, da razmislite o tej povezavi med trgom dela in izobraževanjem. Hvala. Thank you. I'll give the floor. Hvala lepa. Flavio Zanonato ima besedo, izvolite. Grazie, presidente. Vorrei innanzitutto. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Rad bi se zahvalil poročevalki za ta osnutek mnenja. Sem poročevalec eh, v Senci iz vrsta socialistov in predstavil bom nekaj predlogih sprememb, katerih eh, cilj je ta, da bi okrepili nekatere odstavke in pa da bi poglobili nekatera vprašanja, ki se mi zdijo pomembna. Tu je stavek, ki me je vedno zelo zadev in za katerega mislim, da bi moral postati naš. Harvardski profesor Bok je dajal sledeči. Torej, eh, Ignoranca je nekaj najslabšega. Torej, rad bi poudaril sledeče. Ulaganje v izobraževanje in usposabljanje je ključnega pomena za gospodarski in družbeni napredek. In uh, zdaj je zelo pomembno, da ulagamo v kakovostno izobraževanje. To moramo zajamčiti vsem in pri tem spo, uh, spodbujati uh, socialno vključenost, medsebojno spoštovanje. Prva točka stebra socialnih pravic, ki je bil pred kratkem razglašen, je tista, kjer pravimo sledeče. Vsaka oseba ima pravico do izobraževanja. In uh, sicer je to predpogoj za kakovostno izobraževanje in vključenost, ob koncu mora oseba dobiti takšne spretnosti, da se bo lahko udeležila družbe in da bo uh, lahko uspešno vstopila na trg dela. Če ne želimo, da bo ta stebr socialnih pravic ostal samo na papirju, uh, potem moramo zagotoviti to, da se bodo ta načela prevedla v konkretne ukrepe. Nimamo usklajenosti med popraševanjem in ponudbo spretnosti in zato moram eh, bi rad povedal sledeče. To ni poglavitni razlog za brezposobnost v Evropi. Razlogi so eh, strukturni, torej družbeno-politični in gospodarski. Treba je okrepiti spretnosti in to je nenehni postopek, eh, ki, se, ki zajema vse ravni izobraževanja. E, iti moramo v izobraževanje v korak in, kor, v korak, v, v, v, z roko v roki v gospodarskim sistemom. Izobraževalni sistemi morajo spodbujati možnosti za zaposlitev, pa tudi socialne in državljanske spretnosti. To so tako imenovane presečne spretnosti. In v zvezi s tem bi eh, se rad obrnil na eh, poročevalko, kajti nekaj mi ni jasno. Kaj razumete eh, pod sedmo točko mnenja, ko govorite o delovnem mestu na eni strani in pa o nalogah in spretnostih, kajti delovna mesta bi morali in službo bi morali opustiti ta pojem in bi morali preiti na naloge in spretnosti. Tega nisem posebno razumel. Potem je tu rečeno, da je treba spodbujati tudi um, čezmejno uh, uh, sodelovanje na področju izobraževanja, treba je tudi ukrepiti stike s socialnimi partnerji. To velja tako za um, vajence in praktikante. Ti nikakor ne smijo dobivati uh, najslabše plačenih delovnih mest. Uh, Šolski usip je previsok v Evropi. 60 odstotkov otrok, ki prezgode zapustijo šola, so brezposelni in nedajavni in se ne izobražujejo. In uh, ta pojav je treba rešiti. Um, sekundarno izobraževanje bi moralo biti dostopno in brezplačno. Države članice bi se morale zauzemati za to, da bi okrepili možnosti za prepis in študije bi morali eh, omogočiti za vse tiste, ki so opustili osnovno ali eh, srednjo šolo. Eh, torej, treba je okrepiti tudi nenehno izobraževanje oziroma usposabljanje mladih, tako da bodo, bodo lažje vstopali na trg dela. Treba je okrepiti spretnosti, zlasti to velja za manj um, usposobljanje, za brezposobne, za osebe s posebnimi potrebami, za stare in za priseljence kar se tiče eh, imigrantov in beguncov, mislim, da je bistvenega pomena povedati sledeče. Oni prenašajo nove kompetence in nova znanja in na ta način bi lahko prispevali eh, k kulturnemu, družbenemu in gospodarskemu razvoju v eh, ciljnih državah. Treba je zagotoviti specifično usposabljanje in pa izobraževanje za nje in sicer formalno in neformalno izobraževanje in morali bi imeti tak sistem priznavan, da bi zajeli tudi ta znanja. Eh, veselim se sodelovanja s poročevalko in pa s poročevalci v senci v naših naslednjih sestankih. Hvala lepa. Hvala lepa. Arne Gerike ni tukaj. Ga gospa Štenska zamenjuje. Ne, potem pa imamo Alde, jaz in Koselimovič ni tukaj. Ga kdo nadomešča? Mev, ki si likioti, se vi pa ste tukaj, izvolite. Ja, eh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. V imenu skupine GUE bi rad izpostavil nekatere pomisleke. splošno načelo bi moralo biti to, da eh, izobraževalna sfera ostane eh, javna in da se osredotoča na človeka, na ljudi. Ne smemo pozabiti na eh, nauke Aristotela. Človek je tisti, ki je center javne misli in na to ne smemo pozabiti ravno zato potrebujemo izobraževalni sistem, ki bo konec koncev omogočal dostop do trga dela. Države so tiste, ki morajo razvijati izobraževalni sistem in eh, možnosti izobraževalnem sistemu. Niso multinacionalke tiste, ki bodo poskrbele za ustrezne rešitve. Ne smemo imeti izobraževalne sfere, ki eh, se bo sredotočala zgolj na dobičko nosnost. Strinjamo se, da potrebujemo uh, ustrezne rešitve, kar se tiče neusklajenosti popraševanja in ponudbe spretnosti. Ne moremo vedno reči, da je uh, težava v manjku izobrazbe narediti je treba nekaj, da eh, to ne bo več veljalo. Nekateri pravijo, da je zaradi eh, digitalizacije prišlo do te neusklajenosti. Po našem mnenju to ni res. Mislim, da eh, moramo sprejeti skupne odločitve za to, da ustvarimo nova delovna mesta eh, zaradi digitalizacije, ne pa, da nam bodo ostala zgolj tiste eh, delovna mesta slabše kakovosti. Potrebujemo korektne zaposlitve, eh, neprekerno delo, eh, ki bo pokrilo vse socialne pravice. ne moremo dejati, tako kot piše v šestem eh, členu tega eh, mnenja, da preprosto ne bomo nič naredili, govoriti moramo tudi o eh, teh pseudo zaposlitvah, ki predstavljajo veliko težavo na Eh, trgu dela. Takšnih eh, pseudo zaposlitev eh, in pseudo samo zaposlitev ne moremo sprijeti. Delavec mora biti zaščiten socialno, socialnim varstvom, ne moremo sprejeti delovnih mest, ki ne izpolnjujejo to vrstnih uh, pogojev imamo predloge sprememb, ki jih bomo uložili v tej smeri. Hvala. You, eh, hvala lepa, Tiri Rajnke, eh, od zelenih izvolite. Hvala lepa, hvala lepa tudi. Poročevalki za pripravo mnenja imam samo tri točke, čeprav mislim, da gre za dober osnutek. Eh. Tri točke, kjer bomo pripravili predloge sprememb, kjer se naše mnenje nekoliko razlikuje. Tudi drugi so omenjali vprašanje digitalizacije, avtomatizacije in robotizacije. Če si pogledate študije, potem vidite, da so velike razlike med tem, kako bo to vplivalo na trg dela. Mnenje, ki, v mnenju ste upoštevali eh, dejstvo, da potrebujemo drugačne izvrževalne sisteme za spremenjene pogoje na trgu dela. S tem se strinjam, pa vendar mislim, da si moramo gledati, katere osnovne kvalifikacije in spretnosti znanja ljudje potrebujejo za to, da bi se lahko uveljavili na spreminjajočem trgu dela. Študije so si v enem edine in sicer, da nas čakajo veliki izzivi. In to je nekaj, kar bi, na kar bi se naši izobraževalni oziroma na, na kar bi morali izobraževalni sistem pripraviti prihodne generacije. Tudi drugi so povedali, da pri analizi trenutne situacije in eh, analizi brezposelnosti, sploh brezposelnosti eh, pri mladih, eh, je povezano z neenakostimi med popraševanjem in potrebami po spretnostih, ampak tudi drugi faktori igrajo pomembno vlogo ki povzročajo brezposelnost mladih. Seveda eh, so krize k temu prispevali in tudi to, koliko smo vlagali v ustvarjanje novih delovnih mest. Eh, zato ničesar ne moramo napisati, dokler ne bomo opravili, opravili ustrezne analize. In še nekaj bi krepili, okrepili v mnenju, to je vloga vseživljenjskega učenja. Kakorkoli na to pogledamo, spremembe na trgu dela bodo eh, tudi v prihodnosti in Zdaj se ne bo več dogajalo, da boste sredi 20. zaključili izobraževanje in potem eh, vse življenje opravili isto delo. Takšna situacija ni več. Okrepiti moramo tudi vlogo formalnega in neformalnega izobraževanja. Pogosto se ukvarjamo z izobraževalnimi institucijami, ampak tukaj bodo tudi druge oblike neformalnega izobraževanja, ki so prav tako pomembne in jih moramo omeniti v mnenju. Hvala lepa. Hvala lepa. Laura Agia, EFDD. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Zahvaljujem se kolegici Kozlovski za uh, osnutek mnenja o tej temi, ki je izredno pomembna. Danes doživljamo korenite spremembe družbe, kajti za nami je industrijska doba, prehajamo v postindustrijsko dobo. To je obdobje, ko imamo uh, materialne dobrine. Um, imeli smo uh, materialne dobrine, ki jih nadomeščajo nematerialne dobrine. In zato se moramo vprašati tudi po tistih spremembah, ki jih moramo uvesti na področju izobraževanja. Kako se bomo prilagodili novim zahtevam na področju izobraževanja? Uh, Seveda je treba zadeve postaviti tudi v nov kontekst. Imamo nove tehnologije, robotiko, digitalizacijo in eh, to so le nekateri novih izzivov, katerim bomo morali biti kos. In ti izzivi nujno vplivajo tudi na trg dela in pa na izobraževalne sisteme. Treba je spodbujati primerne digitalne kompetence, kar se tiče novih tehnologij in eh, te se uporabljajo tudi v novem trgu dela. Razvoj kompetenc na digitalnem področju se odvija v kontekstu, ko so spremembe izredno hitre in njihov potencial lahko destabilizira našo družbo. Prav zato se mora izobraževalni sistem prilagoditi tem spremembam. treba je posodobiti določene posodobitve. Torej, kako bomo zagotovili enotno priznavanje kvalifikacij v državah članicah? Pomembno pa je nenehno delati na tem, da se bomo resno borili proti šolskemu osipu. Treba se je boriti tudi eh, proti uhajanju možganov in eh, treba je uporabiti razpoležljive kompetence tako da bomo preprečili opustošenje eh, človeškega kapitala v nekaterih državah članicah. Danes je šolski osip razlog in posledica gospodarske krize. Opustošenje, obobožanje, neenakosti, vse to, je, to je, vse to je privedlo še k večjemu šolskemu osipu danes v Evropi doživljamo nepismenost. Ne samo digitalno nepismenost, ampak tudi osnovna nepismenost. In zato nekateri še danes ne morejo dostopati do eh, sveta izobraževanja. In zato moramo ta problem nujno odpraviti pomembno je, da se eh, izognemo linearnim eh, rezom v izobraževanju. Država, ki ne vlaga v raziskave, v univerze, v izobraževanje, je država, ki je obsojena na smrt. To je dejstvo. In Kako je naprimer v Italiji? V Italiji ne vlagamo niti v to, da bi prilagodili infrastrukture. Imamo objekte, ki dobesedno razpadajo, šolski objekti, ki razpadajo. In danes bi morali te objekte prilagoditi potrebam študentov eh, z, z invalidnostjo. Morali bi torej zagotoviti prehod tako, da bo šols izobraževalni sistem sledil družbenim spremembam. Ponovno je treba ulagati v izobraževanje. Prostori morajo biti primerni, eh, treba je zagotoviti digitalne kompetence, Treba je dati spodbude tudi učiteljem, kajti sedaj v državah članicah izvajamo reforme izobraževalnih sistemov in to je demotiviralo tudi določene učitelje. Kajti eh, učitelji imajo izredno pomembno ulogo za naše mlade. Eh, državno, dostopno, brezplačno šolanje mora biti še en pomemben cilj, za katerega si moramo prizadevati. In Tega ne smemo zanemariti. In ob koncu še nekaj. Eh, dualni sistem, torej delo in šola, to mora biti možnost, ki jo ponudimo našim študentom. To mora biti nekaj prostovoljnega, ure je treba omejiti, eh, delovna mesta se morajo nuditi samo pri visokakakovostnih podjetij. Ne moramo več dopuščati zlorabe eh, vajencev in praktikantov kajti ti so obstajali, ti so opravljali neke vrste neprijavljeno delo. Kot študent je. Tudi študentom, tudi vajencem je treba zagotoviti dostojanstvo. Takrat, ko dostopajo do dela preko vajeništva in uh, praks. Treba je uh, obsoditi vse multinacionalke, ki bi si rade preko praktikantov in vajencev zagotovile eh, nizko plačano delovno silo. In v tem smislu bomo uložili tudi predloge sprememb. Eh, pripravljeni pa smo na sodelovanje za poročevalko. Hvala lepa. Eh. Hvala lepa. Gospod Martin ima še besedo, izvolite. Merci, Najlepša hvala, gospod predsedujoča. čestital bi rad poročevalki in to je nekaj redkega za pripravo tega eh, mnenja o posodobitvi izobraževanja v Evropski uniji. Izobraževanje je glavna prednostna naloga v Evropi, če želimo zmanjšati brezposelnost in mislim, da je vaš predlog zelo celovit, gospa, tako kar se tiče ugotovitev, kot tudi predlogov. Posodobitev, sodelovanje, Eh, z akterji na trgu dela, eh, sočasno izobraževanje in eh, vajeništvo. Dejstvo je, da so to dobri predlogi za to, da bi zmanjšali razlike med povpraševanjem po visoko kvalificiranih delavcev in na drugi strani neustreznih spretnosti. Imamo mlade, ki so neprimerni za določena delovna mesta, kljub temu, da imajo diplome včasih celo preveč. Čestitam, gospe poročevalki, da ta predlog končno izpostavlja zgolj sam predmet eh, besedila. Gre za posodobitev izobraževanja, brez da bi, kot ponavadi, Eh, vključevali tiste eh, stalne ključne besede, gospa predsedujoča, ki jih eh, Brusel poskuša vključiti v vsa poročila. Priseljenci, spol, strukturne reforme in tako dalje. Imeli ste to dobro idejo, da ste se osredotočili zgolj na glavne cilje, brez da bi pomešali vaše sporočilo eh, in vaše predloge z drugimi zadevami. Bravo. Vseeno, no, seveda, vseeno pa bi bilo dobro, če bi eh, še malce bolj razvili določene ideje v eh, predlogu mnenja. Naprimer, nadaljni ukrepi oziroma spremljanje diplomiracev, kakšni postopki, kakšni organi, kakšni kriteriji ali pa ne formalno uh, uh, izobraževanje in uh, eh, to, vrstne, uh, eh, to vrstna področja. Želimo vam pomagati, gospa uh, pripravljalka mnenja, in zato bomo pripravili predloge sprememb v tej smeri. Hvala. Mm, hvala lepa, gospa poročevalka. Vse uvagi, ki jih poslušala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 samem mnenju, ampak mislim, da bomo lahko s predlogi sprememb izboljšali različne vidike, brez da bi kaj pozabili. Strenjam se, da ima izobraževanje socialne cilje, eh, prizadevati si moramo za socialno vključevanje, eh, socialni napredek, vključiti moramo tudi socialne eh, pristojnosti oziroma zmogljivosti celotne družbe. To so tako imenovane mehke spretnosti, soft skills v angliščini. In ravno te spretnosti je eh, težko uh, naučiti oziroma prenesti na ljudi v uh, šoli. Želimo, da uh, se ljudje priučijo uh, tistih spretnosti, ki bodo uporabne za prihodnost težko je včasih slediti spremembam. In uh, če želimo slediti spremembam, moramo bodi si uh, eh, iti ven iz šol ali pa moramo ta novi svet vključiti v šole. Govorili smo tudi o digitalizaciji uh, trga dela, ampak vedeti moramo, da samo 20 odstotkov šol v Evropi razpolaga z digitalnimi sredstvi, z računalniki, infrastrukturo in tako naprej za učence in študente. Večina mladih državljanov in državljank tako nima ustreznih osnovnih eh, temeljnih eh, digitalnih spretnosti. Kako se naj potem prilagodijo na trg dela, kako lahko izkoristijo te digitalne prednosti, ko pa nimajo teh eh, osnovnih kompetenc. Dejstvo je, da nismo pripravljeni na realno stanje na trgu dela in pri posodobitvi izobraževanja je treba vključiti tudi te vidike. Nekaj vas je zastavilo vprašanje v zvezi s šesto točko. Nismo imeli veliko eh, prostora eh, v besedilu, zato tega nismo eh, razvili. Ampak analize kažejo, da je sicer eh, trg dela zelo dinamičen, pojavijo pojavljajo se novi eh, poklici in ko se to zgodi, se spremeni organizacija, eh, spremeni se struktura dela. Svet se spreminja, je zelo dinamičen in nestabilen. In eh, zato je treba razmišljati drugače, spremeniti je treba paradigmo. Ne smemo več razmišljati v okviru poklicev, ampak z vidika kompetenc. In s tem se ustrezno uh, Eh, prilagajamo na spremembe v svetu. Osredotočamo se torej na kompetence, ki so potrebne na številnih delovnih mestih. Če te kompetence pridobimo, potem lahko zamenjamo službo, eh, ker bomo na to uporabljali na drugem delovnem mestu zelo podobne ali pa iste eh, kompetence. Ravno zato je spre, eh, treba spremeniti eh, ta način razmišljanja, osredotočiti se moramo bolj na eh, konkretne kompetence, krajše izobraževalne eh, programe. Imamo naprimer eh, spletne programe, eh, Harvard jih ponuja. Gre za zelo osko specializacijo in specializirane diplome. Takšne, takšni mikroprogrami lahko mladim omogočajo, da dostopajo do trga dela, eh, saj razpolagajo zelo specializiranimi eh, kompetencami. Še enkrat, včasih se je resnično treba osredotočiti na zelo eh, osko področje. Ob koncu bi dejala še naslednje v zvezi z nepismenostjo. To je neka osnovna težava, s katero se ukvarjamo. Pomankanje teh temeljnih kompetenc predstavlja veliko oviro za mlade, ki ne morejo dostopati do trga dela, ne morejo se eh, niti znajti v lasnem zasebnem življenju. V številnih predlogih sprememb tako pozivam k državam članicam, da eh, spremljajo stanje in da zagotovijo, da noben učenec, noben eh, otrok ne bo zapustil šolskih klopi, brez da bi imel te osnovne kompetence. Ne more nekdo po osmih letih šolanja zapustiti šolo, eh, brez da bi znal brati. E, enako velja za, velja za nekoga, ki zapusti univerzo. Ne more tak človek e, ne znati brati, ne e, znati pisati te osnovne kompetence so nuja in uh, morajo jih imeti vsi v Evropski uniji. Hvala lepa, hvala lepa tudi za mnenje. Rok eh, za vložitev predlogov sprememb je opoldne 28. februar, 21. 22. marca bomo glasovali v odboru Empel, v odboru Kult pa 25. in 26. aprila. Ta datum bo treba še potrditi. Zdaj pa še zadnja točka na dnevnem redu za danes in sicer poročilo izvajanja strategije EU za mlade. Besedo ima pripravljalec mnenja gospod Pimenta Lopez. Najlepša hvala. Gospa predsedujoča. mnenje na to temo. Je težko pripraviti in tukaj je treba vključiti nekaj tem, ki so nam zelo blizu, kar ni najbolj enostavno. Upamo, da bo v teku razprav, ki se bodo zdaj začele, prišlo do razprav, ki bodo pripeljale do priprave kakovostnega mnenja. Seveda vemo in se zavedamo, da imajo mladi velike težave na mnogih področjih, na področju iskanja delovnih mest, pri konkurenčnosti, dostopu do trga dela re, pri reproduktivnem uh, zdravju, pri kulturi in športu. Zavedamo se tudi, da sploh v povezavi z brezposelnostjo mladih, z brezposelnostjo mladih je še vedno smo priča zelo visokim številkam, kar zadeva splošno brezposelnost. 2016 smo bili priča manjšemu okrevanju, 18,7 je bil sotek brezposelnosti, ampak v nekaterih državah eh, pa je bila ta brezposelnost še vedno na 40 odstotkov. Hkrati pa smo ugotovili, da to nazadovanje in zmanjšanje pri brezposelnosti mladih je pogosto treba povezati s tem, da je zaposlenost mladih bolj takšna, da so mladi zaposleni na prekarnih delovnih mestih, da so zaposleni za določen delovni čas in podobno. Prav tako ugotavljamo, da se je tudi revščina med mladimi povečala, kar je povezano z pomanjkanjem blaganj. na vseh področjih, za finančno krizo, poslabšanjem eh, socialnih storitev in podobno. Priča smo vse več že reguliranim eh, poklicem in zaposlitvam. V letu 2016 eh, je bilo tudi 6 milijonov ljudi med 15 in 25 letom starosti mm, brez izobraževanja, zaposlitve oziroma brez dela. Zato imamo velike deficite pri eh, zaposlovanju mladih in eh, sploh pri vlaganju v mlade, kar bo bistveno vplivalo na demografski razvoj eh, družbe. To pomeni vedno več prekarnih delovnih mest, vedno večja brezposobnost pri mladih, kar ne pomeni večje socialne varnosti In vsi socialni sistemi bodo trpeli zaradi pomanjkanja mladih, eh, ker ne bo več ustreznih eh, finančnih prispevkov v te sisteme. Mm, poročilo 2012 eh, ILA tudi govori o takšni resni situaciji, kar nas vodi do ustreznih sklepov in sicer, da bi mora Evropska unija vložiti na milijarde evrov, če bi želela doseči svoje cilje. Tega denarja ni v programih. Evropska unija sicer je nekaj investirala v celo vrsto pobud za mladih, sploh da bi izboljšali zaposljivost. Tukaj imamo pobudo uh, eh, jamstvo za mlade in podobno. Če pa vzamemo financiranje, vidimo, da ti programi nimajo ustrezne finančne uh, podpore. Tako da se zadeve ne izvajajo ustrezno. Pred kratkim smo na plenarnem zasedanju razpravljali poročilo na to temo. In govorili smo o omejenem vplivu in učinku teh eh, ukrepov, ravno zaradi tega, ker nimamo dovoljšnih sredstev za financiranje eh, projektov. V mnenju se osredotočamo na spodbujanje dostojnega eh, dela, podpora kolektivnim pogodbam in potrebi po mm, obrambi socialnega dialoga boj proti prekarnim delovnim razmerjem, pošteno plačilo. Treba je spodbujati univerzalne eh, brezplačne socialne storitve, izvajati programe, ki eh, bodo omogočali politično, kulturno, socialno vključenost eh, ter dobro počutje in ustraljalnost mladih. Potrebujemo tudi pobude in programe, ki se osredotočajo na probleme in ambicije mladih. Prav tako mm, smo mnenja, da bi morali povečati financiranje za pobude za mlade, sploh eh, v okviru novega večletnega finančnega okvira ali povedano drugače. Potrebujemo strezna finančna sredstva, ki bodo omogočila izvajanje programa na način, ki ga ljudje potrebujejo. Na ta, samo na ta način bomo resnično eh, dosegli socialno vključenost mladi in njihovo boljšo zaposljivost. To se nanaša tudi na eh, brezplačno eh, prakso in podobne modele ne smemo dovoliti, da se zaposlitev za nedoločen čas vedno večkrat zamenja za zaposlitev za določen čas. Prispevke bodo podali vse del politične skupine, ki jih bomo počakali in vključili. Naslednja je Sofila Ribeiro, ki pa je ni tukaj, jo kdo nadomešča, ne. Ampak Ivar Ader je tukaj, izvolite. Svordanov kõigepealt sooviksin tänada raportööri härra Loopest selle arvamuse eest . raportis rõhutatakse noort . osredotoča se na brezposelnost mladih, ki je še vedno sorazmerno visoka in na potrebo po ulaganje v pravice mladih. Jaz s tem se strinjam, vključujoča politika za mlade je seveda povezana z obrambo dostojnega dela in mora temeljiti na programih, kot tudi ustreznem plačilu, ki spodbuja ustvarjalnost, socialno, politično vključenost. Mislim pa tudi, da je tu nekaj tem, ki bi jih morali bolj uh, izpostaviti v samem mnenju in sicer možnost uh, izvajanja eh, prakse in kakovost eh, takšne prakse. Vendar pa tega ne bi smeli, takšnega pripravništva ne bi smeli izkoriščati za to, da bi nadomeščali običajna delovna mesta, tako da bi mladi delali pod nedostojnimi pogoji. In eh, takšne prakse bi morali temeljiti na ustreznih eh, pogodbah z ustreznim denarnim nadomestilom in pod ustreznimi delovnimi pogoji. Eh, treba bi bilo zagotavljati visoko kakovostno zaposlitev in sicer takšno, da bo pokrivala potrebe trga dela. Ne smemo pozabiti tudi eh, tveganih skupin, beguncev in ljudi s posebnimi potrebami. Delati bi morali na takšnih strukturah, ki podpirajo lokalne skupnosti. Pozvati bi morali regionalne in lokalne oblasti, da stopijo v stik z mladimi in da jim omogočijo več izbir in da jim pomagajo pri razvoju njihovega izobraževalnega sveta. Bilo je več poskusov, da bi izboljšali položaj in ti so imeli nekatere pozitivne posledice, to da eh, nismo še ob koncu poti. Upam, da bo strategija uh, za mlade nekaj, na čemer bomo še naprej delali. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Sitanska. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Zahvaljujem se poročevalcu za njegovo mnenje. Dovolite samo nekaj komentarjev, kajte zavedam se, da je že precej pozno. Uh, V končnem mnenju bi si želela več besed o vključevanju pa ne v smislu kolektivnih sporazumov, ampak v smislu vključevanja vseh ljudi v družbo. In moje predloge spremembe bodo usmerjeni prav v to. Osredotočala se bom na mlade z invalidnostjo. Rada bi se osredotočala na potencijal um, mladinskih centrov, prostovoljstva. Um, želela bi, da vključimo mlade v družbo in da odpravimo negativne posledice. Treba je vključiti tudi mlade v postopke odločanja. Tu je še ena tema, ki mi je zelo pomembna in to je, podpr, to je podpora mladih um, prostovoljcev. Rada bi razširila več informacij o teh prostovoljnih dejavnostih. Pogosto pozabimo, da imamo v socialni sferi veliko prostovoljcev, ki skrbijo naprimer za starejše. Pogosto pozabljamo na mlade družine, ki bi jih prav tako morali vključevati. Moje predloge sprememb se bodo torej osredotočali na omenjeno. Hvala lepa. Hvala lepa, eh, Terje Rajtke. Hvala lepa. Tudi sama se zahvaljujem eh, poročevalcu oziroma pripravljalcu mnenja. Rada bi povdarila nekaj točk prvič. Zdi se mi zelo pomembno in mislim, da to odraža tudi osnotek mnenja, da govorimo o pravicah mladih. Tukaj ne gre samo za priložnosti, tukaj ne gre za nekaj, kar mi eh, dajemo eh, mladim, tukaj gre za to, da ukrepimo pravice mladih in da bi morali mlade eh, spodbojiti k temu, da zahtevajo te pravice in da jih opolnomočimo do take mere, da bodo uveljavljali te pravice. Potem moja druga točka. Eh, Malo bomo dobili predlog o večletnem finančnem okviru. Pomembno bo poudariti, kolikor se le da, da je ulaganje v mlade ulaganje v prihodnost in eh, programi, kot so Erasmus, pa tudi drugi programi za mlade, eh, bi morali biti razširjeni, ne pa da jim režemo sredstva. Mislim tudi, da eh, imamo zaveznike pri Evropske komisiji. Ampak to bi, to bo, bi morala biti gotovo ena močnih točk iz tega mnenja. Pa še uloga organizacije mladih te mladinske organizacije eh, bi morale odigrati pomembnejšo vlogo, tako da bi mlade res slišali. Želimo si, da bodo mladinske organizacije akteri, ki eh, bodo predstavljali potrebe mladih, eh, ki bodo postavljali zahteve Eh, tako da bodo mladi pomemben del naše družbe. Torej, želela bi, da bi v končnem besedilu omenili tudi to. Hvala lepa. Hvala lepa vsem. Videti je, da nišče drug ne želi besede. Rok za predloge sprememb je 27. februar ob 12. Glasovanje v odboru bo potekalo 27. in 28. marca, glasovanje v odboru za kulturo 25. in 26. aprila in nimamo še datuma za plenarno zasedanje. Hvala lepa vsem. Hvala lepa. Vsem tistim, ki niste popustili, ki ste tu ostali ure in ure in se udeleževali te razprave. Hvala lepa vsem. Zahvaljujem pa se tudi našim fantastičnim tolmačem, ki so še vedno tu in eh, nam omogočajo komunikacijo in sprejemanje odločitev. Hvala lepa.